Lepo pozdravljeni na zaslišanju kandidatke za komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile po imenovanju predsednika komisije Žana Kloda Junkerja. Gospa Tyson bo prispevala pri projektih, ki jih uh, usklajuje podpredsednik za delovno mesta rast naložbe in konkurenčnost in tudi podpredsednik za evro in socialni dialog. Tesno bo sodelovali tudi s komisarjem za ekonomske zadeve, finančna vprašanja, obdavčitev in carina. Gospa Tyson bo imela podporo strani podpornih služb v komisiji in general, strani generalnega direktorata za socialne zadeve, za poslovanje in vključevanje. sodelovali pa bodo tudi direktorati za veščine in kvalifikacije, za usposabljanje odraslih in pravice invalidov, kot tudi Eurostat. Odgovorna bo tudi za odnose s štirimi agencijami na tem področju. Tu gre za agencijo za varnost pri delu, Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Evropsko fundacijo za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev in eh, Evropsko platformo za usposabljanje. V skladu s smernicami za odobritev komisarjev, parlament oceni kandidatko za komisarko na podlagi splošnih eh, pristojnosti, evropske zavezanosti, in osebne neodvisnosti. Parlament oceni njihovo znanje na področju in sposobnost komuniciranja. Pred začetkom zaslišanja naj povem, da ste podali odgovore tudi v pisni obliki. Odgovorili ste na pripravljalni vprašalnik. Pisni odgovori so bili razdeljeni poslancem v vseh jezikih, tako da smo vsi dobro pripravljeni. Sedaj bomo zastavljali ustna vprašanja. Naj spregovorim še o sami strukturi razprave. Gospa Tyson bo podala uvodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut. Na voljo bi bo imela tudi do 5 minut na koncu srečanja za sklepni nagovor. Po uvodnem nagovoru bo časa za 45 odgovorov oziroma vprašanj strani poslancev. Razprava bo potekala v skladu z principom žogice, kar pomeni, da bo na voljo za vsak odgovor in vprašanje tri minute. Ena minuta za vprašanje in dve minuti za odgovor. Glede na veliko število vprašanj bomo zelo strogo opazili, da se držimo časovnega okvira. Če govorec ni prisoten um, ob času, ko je predvideno njegovo vprašanje, potem njegovemu vprašanju ne bomo prisluš, prisluhnili. Postopek s pritegnitvijo pozornosti ni predviden. Sodelovala pa bosta tudi odbora Kult in Fem kot pridružena odbora. Pozdravljamo torej kolege iz obeh odborov. Kot smo nakazali tudi na seznamu govorcev, bodo tudi ti odbori zastavili nekatera vprašanja, ki se nanašajo na področje njihovih odborov. Prvi krok vprašanje namenjam ko z vprašanjem koordinatorjev in enemu predstavniku nepovezanih samostojnih poslancev. Naj vas opozorim tudi, da je na voljo tolmačenje v 23 različnih jezikih. Vsi govorci lahko torej uporabljajo svoj materni jezik, tudi sama bom v kratkem spregovorila v materinščini. Vse govorce pa upozarjam, da bo, bomo premajali vse, kar bo povedanega. Zaradi tega ne smemo govoriti prehitro. Gospa Tyson je napovedala, da bo spregovorila o nizozemščini v svojem maternem jeziku, ko bo podajala odgovore. Želi biti namreč čim bolj jasna in koncizna. Kolegi, ki že dlje časa sodelujejo v parlamentu, sicer vedo, da gospa Tyson zelo dobro govori tudi angliško in francosko. Ta dogodek bo predvajan tudi prek interneta, na voljo pa bodo tudi posnetki na spletu. Sedaj bom spregovorila v svojem maternem jeziku, v šveščini, in bom podala nekaj uvodnih eh, pripomp bolj osebne narave. Eden izmed eh, mojih močnejših vtisov v času letošnjih volitev v Evropski parlament je bil klic, ki sem ga prejela od Vikeja, ki dela za švedsko cerkev v, na jugu švedske. Vikarka, s katero sem sprej govorila, je bila zelo zaskrbljena nad eh, revščino, ki jo je opazila na obrobju svojega mesta. Opazila je tudi, da cela vrsta tovornjakov, naprimer, čaka na nov tovor. Ugotovila je, da naprimer številni prevozniki spijo v svojih tovornjakih, številni niso uživali socialne zaščite in niso prejemali plačil v času, ko niso opravljali prevoza. Prav tako se mm, niso mogli vrniti domov ob, v času odmora. Prav tako niso imeli na voljo ustrezne namestitve in higijenskih pogojev, kar je zelo naporno, sploh eh, po zimi na švedskem. Nekateri vozniki so naprimer eh, imeli majhne kuhalnike seboj, tako da so si lahko kuhali. Nekateri so celo pustili dlje časa prižgan motor za to, da bi bil tovrnjak ogret. Tako da to so hude situacije, s katerimi se delavci danes soočajo. Pravila in eh, pravice ljudi so bila pozabljena v času krize. Tisti, ki želijo delati, včasih nimajo pravic, tako da se Evropa včasih zelo odmakne od ciljev Evrope 2020. 120 milijonov ljudi v Evropi je ogroženih zaradi revščine in socialne izključenosti. 34 eh, tisoč od teh je otrok. Stopnja brezposelnosti v Evropski uniji znaša 22 odstotkov. Seveda prihaja do velikih razlik med posameznimi državami članicami. V nekaterih državah so razlike zelo velike. V nekaterih državah um, je skoraj da polovica mladih brezposelnih. To so pokazali, pokazali tudi rezultati volitev v Evropski parlament ko si pogledamo zemljevite Evrope, ugotovimo, v kako hudih razmerah smo se znašli. To se kaže tudi v porastu podpore ekstremističnim političnim gibanjem. Tako da naš namen je urediti delovni trg v Evropski uniji in ustvariti nova trajnostna delovna mesta. Delovna mesta pri katerih eh, ljudje ne bodo tekmovali za delo v slabših razmerah eh, in za nedostojno plačilo. Želimo si, da bi bili vsi akteri na delovnem trgu ponomočeni in da bi lahko ustrezno delovali. Kandidatka za komisarko na tem področju bo imela veliko odgovornost. Sama, tako kot drugi državljani Evropske unije, priprač, pričakujem, da bo gospa Tyson eh, vešča pri opravljanju te zahtevne naloge in da je dovolj močna, da bo na to področje lahko vnesla spremembe. Prepozno je, ni več časa za čakanje, treba je ukrepati. Na tej točki bi besedo predala gospe Tyson, eh, da nam lahko predstavi svoje zavezanosti in ukrepe, ki jih želi sprejeti. Še enkrat lepo pozdravljeni in najlepša hvala za prisotnost. Okay. Excuse me. Spoštovana predsednica, spoštovani člani odbora. V življenju je pomembno, da rečemo Bobu Bob, brez ovikarjanja. Trenutno je 26 milijonov ljudi v Evropski uniji nezaposlenih. To je številka, ki je ne moremo sprejeti. 7,5 milijonov mladih eh, evropejcev med 15 in 24 letom starosti niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Tudi to je nekaj, če se ne moremo sprejeti. Več kot 124 milijonov ljudi se sooča z revščino in socialno izključenostjo. Tudi tega ne moremo sprejeti. Zaradi tega bodo moji cilji v naslednjih prihodnjih petih letih popolnoma jasni. Gre za boj za več delovnih mest in za boljšo socialno zaščito, za boj proti revščini in socialni izključenosti. To so prioritete številnih evropejcev. In globoko sem prepričana, da so to tudi vaše prioritete. Spoštovani kolegi kot uh, poslanka v teh 23 letih sem zelo spoštovala parlament, zato sem vsekakor zavezana k boljši Evropi. V parlamentu sem se vedno prizadevala za napredek Evrope. Želela sem oprijemljivih rezultatov za državljane. To sem vedno počela na podlagi širše podpore. Podpore večine. In tu lahko naprimer navedem svoje poročilo o Evropskem uradu za nadzor bank in reformo ekonomske in monetarne unije. Želela sem zagotoviti, da bi pri direktivi o storitvah dosegli konsens in jo lahko izvajali. Vedno sem želela sodelovati z vsemi političnimi stranmi in eh, si prizadevala za sodelovanje med vsemi organi Evropske unije. Če me boste potrdili kot komisarko za zaposlovanje socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile, bom neomajno nadaljevala svojim pristopom. Gospodarska in finančna kriza je terjala velik davek. Posebni ukrepi, ki so jih morali le sprejeti evropske države, so bili potrebni. Sedaj so opazni prvi pozitivni rezultati teh politik, čeprav so še dokaj skromni. Ni pa nam uspelo povrniti zaupanja v Evropsko unijo. Prihodnja komisija bo morala doseči oprijemljive rezultate. Rezultate, ki jih bodo lahko prepoznali vsi naši državljani. Predsednik komisije Jean-Claude Juncker me je prosil, da zagotovim, da bo vidik socialnosti už, ponovno užival veliko gled. Pripravljena sem sprejeti ta izziv zaradi tega, ker zagotavljam socialno gospodarstvo, ko gre sta svoboda in socialna z roko v roki. Nova komisija bo morala delovati tudi na socialnem področju. Moj portfelj se imenuje Zaposlovanje socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile. Želim torej konkretno prispevati skupaj z podpredsednikom za komisijo, torej z gospodom Dombrovskim Katajnenom, da bomo v prihodnih petih letih na teh področjih upoštevali socialni vidik pri vseh ukrepih, ki jih sprejemamo. Kot je rekel Jean-Claude Juncker, krize ne bo konec, dokler bo 25 milijonov evropejcev brezposelnih. Po mojem mnenju, tu ne gre za izbiro med konkurenčnostjo in socialno pravičnostjo. Ne, to sta dve plati iste medalje, ki skupaj ustvarjata osnovo svetovne tržne ekonomije, ki mora biti konkurenčna in solidarna. Treba bo ustvariti čim boljše možnosti za ponoven dostop do dela za brezposobnosti in za boj proti izključenosti iz dela in proti revščini. To bo treba um, početi na evropski ravni in spodbujati zaposlovanje, zato da bodo Eh, iskalci dela imeli možnost, da pridobijo tiste veščine, ki jih bojo potrebovali za delo v podjetjih, ne glede na to, kje so ta v Uniji. Torej, primirno eh, izobraževanje, ki bo vsem dostopno, eh, aktivacija dolgotrajnih brezposelnih in še drugi ukrepi so danes v Evropi neizogibni, če želimo izobraževanje zagotoviti rast in zmanjšati revščino. Vsi tisti, ki me poznate, dobro veste, da nikoli ne iščem krajše poti, torej preprostih rešitev za kompleksne probleme. To ne bi bilo kredibilno, ne bi bilo pošteno, to ni niti učinkovito. Želim otepljive rezultate. Želim, da bi se podjetja lahko razvijala in prilagajala hitrim spremembam, ki jih povzroča globalizacija, eh, v kateri smo soudeleženi. Ravno tako želim delati na tem, da bi delavci s svojim delom lahko prispevali k ustvarjanju bogatstva in to v pogojih, eh, v katerih se spoštuje njihovo dostojanstvo, njihove temeljne pravice in enake možnosti. Moški in ženske, državljani države, v kateri delajo ali katere druge države, invalidne osebe, vsi morajo imeti možnost za dostop do trga dela. In vsi imajo pravico do istega plačila za iste storitve. Poleg tega za ohranjanje naše konkurenčnosti in trajnosti socialnega sistema moramo prepoznati zlorabe in jih tudi kaznovati. In zato bom naslednje štiri prioritete eh, trdno upoštevala. Prvič, ustvarjanje delovnih mest. Delovna mesta, ki jih je uničila kriza, so zdaj že v milijonskih številkah. Če želimo dati brezposelnim nove perspektive, moramo najprej ustvariti nova delovna mesta. Podjetja in še zlasti mala in srednja podjetja potrebujejo ugodne pogoje za to, da bodo zagnale in razvile svoje dejavnosti ter tako obdržale trge, na katerih so prisotna in um, prišla do novih. Drugič, dostop do dela. Masivna brezposelnost, pri čemer imamo delovno silo, ki se stara in po drugi strani prosilce za delo, ki so pogosto brez primernine izobrazbe in usposobljenosti, zlasti mladi, ti več nimajo dostopa do stalnih delovnih mest. In zato si moramo prizadevati, da bomo vodili mlade in da bomo vsem ženskam, osebam s posebnimi potrebami in drugim omogočili dostop do dela in prekinili se to dolgo trajno brezposelnostjo. Pri tem je zagotavljanje mobilnosti za delavce na prvem mestu. Tudi to moramo spodbujati. Tretjič, kvalifikacije. Naša konkurenčnost je v prvi vrsti odvisna od naših kompetenc. Delavci danes v času svojega aktivnega življenja vodijo več karijer in zato moramo nadomestiti zamudo pri tem in moramo delati na primerni usposobljenosti naših zaposlenih, ne glede na to, ali so mladi ali starejši. Četrtič, eh, socialna varnost. To je bistvena naložba za našo blaginjo. Leta 2010 smo si zastavili jasen cilj. Do leta 2020 želimo zmanjšati število žrtev revščine in, in socialne izključenosti za 20 milijonov. Žal pa je realnost drugačna. Kriza je pripeljala do povečanja revščine in izključenosti. Naši sistemi za socialno varstvo morajo zato biti učinkovitejši in se morajo bolj osredotočiti na rezultate, ki bodo dolgoročnejši, trajnejši. To achieve these priorities. Spoštovani kolegi, da bi dosegli te prednostne naloge, bom uporabila vse instrumente, ki so na voljo komisiji pri osredotočanju predvsem na naslednje štiri usmeritve. Najprej treba je zagotoviti potrebne naložbe. Moj cilj je, da bi spodbudili naložbe v ustvarjanje delovnih mest in da bi pomagali nezaposlenim ponovno najti zaposlitev. Na tem področju bom sodelovala s podpredsednikom Jirkijem Katajnenom, zato da bi pripravila sklad 300 milijard za naložbe, ki ga je napovedal Jean-Claude Juncker. Lahko vam zagotovim, da bom uporabila vse razpoložljive finančne instrumente za naložbe v ljudi, predvsem Evropski socialni sklad, sklad za pomoč najbolj ogroženim in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Pri tem se bomo osredotočali na zagotavljanje delovnih mest, izgradnji veščin in boju proti revščini. Pospešila bom eh, začetek izvajanja pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah. Ta je nujnega pomena, zato da postavljajo scheme javstvom za mlade realnost. Drugič, gospodarsko upravljanje mora preiti v višjo prestavo. Zaposlovanje in socialne politike morajo biti bolj eh, prisotne v evropskem semestru. Tu bom tesno sodelovala s podpredsednicom Dombrovskinskom in kolegom Moskovičem, zato da bi odločitve, ki jih sprejmejo, bolj upoštevale vidike socialnih učinkov in strukturnih reform. Potrebno je poglobiti reforme, ki že potekajo v državah članicah. Pri tem pa moramo biti bolj pozorni na pravičnost in vzdržnost reform. Ocena socialnih učinkov podpornih programov v ranljivih državah bo pripomogla k temu. Prav tako bi morali ponovno spodbuditi socialni dialog. Sodelovala bom s podpredsednikom Dombrovskisom zato, da bi zagotovila, da so zaposlovalci in zaposlove, zaposleni v evropskem semestru pravi partnerji pomembne in težke reforme je treba oblikovati v razpravi s socialnimi partnerji in zaobjeti vse akterje ekonomskega in socialnega spektra, torej MSP-je in samozaposlenem, ki predstavljajo velik delež delovnih mest v Evropi. Tretjič, sorazmerna skupna pravila so nujno potrebna za to, da bi ustvarili enakopravne pogoje za delavce na enotnem trgu, ne da bi pri tem unesli na trg prekomerne obremenitve. Tako da bom na tem področju tesno sodelovala z državami članicami, zato da bi lahko uvedli in izvajali obstoječo zakonodajo. Menim, da je treba to ukrepiti. Ko gre za pametno zakonodajo, bomo ocenili trenutno zakonodajo, zato da bi zagotovili, da je učinkovita, sorazmerna in enostavna za izvajanje. Na to moramo pogledati tudi z vidika tvegan za delavce. Tako da bom predlagala, kjer je to potrebno, poenostavitev naše evropske zakonodaje, obenem pa si bom prizadevala za visoko stopnjo zaščite. Prav tako bom razmislila o novih pobudah, kjer je to potrebno, naprimer na področju, ki se nanaša na mobilnost delavcev. In na zadnje, moja naloga je, da bi kar najbolje izkoristili instrumente in partnerstva, ki so že na voljo. V prihodnjih letih skupaj s parlamentom, svetom in članicami ter socialnimi partnerji ter kolegi v komisiji želim zgraditi Evropo, ki je pravičnejša in bolj trajna. V prihodnjih petih letih bom tesno sodelovala s parlamentom in bom vedno na voljo za razpravo o trenutnem poteku našega dela. Skupen cilj imamo ljudi, zdravje, njihovo delo in njihovo dobrobit. Evropa se namreč naslanja na ljudi, tako da lahko računate name. Vaša zaveznica bom pri izpolnjevanju teh ciljev. Thank you, uh, Madam Tyson. Najlepša hvala, gospa Tyson. Sedaj pa predajem besedo poslancem v skladu s znamom govorcev. Najprej besedo dobi David Kasa iz ELS. Prosim. Najlepša hvala, predsednica. Gospa kandidatka za komisarko, v svojem uvodnem nagovoru ste večkrat izpostavili, da je ustvarjanje delovnih mest ključna prednostna naloga za, za komisijo. 26 milijonov ljudi je brezporosenih in več milijonov mladih evropejcev. To je nespremljivo, nespremljivo bereme. Res je ključnega promena razmisliti, kako najti nova delovna mesta. V portfelju je na voljo kar nekaj instrumentov, ki so usmeljeni ravno v to, torej v zagotavljanje skladnosti veš, veščin in prostih delovnih mest. Um, uporaba torej razpoložljivih sredstev je dobra ideja. Ampak ni dovolj, da računamo samo na ljudi, ki so pripravljeni delati. Treba je zagotoviti tudi razpoložljiva delovna mesta, tako da me zanima, kaj želi storiti komisije za to, da bi ustvarili prave okoliščine za več priložnosti za delovna mesta. Um, Najlepša hvala za to vprašanje. Mislim, da gre za ključno vprašanje. Se upravičujem, bom spregovorila v nizozemščini. Mislim, da je to vprašanje res pomembno. Ustvarjanje delovnih mest. pomeni več kot usklajevanje veščin posamezne osebe z, delovnih mesto, z delovnim mestom. Treba je razmisliti tudi o mobilnosti. Tisti, ki so zaposleni, morajo stopiti v stik s tistimi, ki so brezposelni. Če ste prebrali smernice Žana Kloda Junkarja, ste videli, da zaobjemajo vse te vidike. Tu gre za politiko za vzpostavljanje delovnih mest, rast in eh, demokratične spremembe. Ko gre za rast, je potrebno zavestiti tudi investicije. Rast mora biti takšna, da zagotavlja tudi nova delovna mesta. Jean-Claude Juncker je dejal, da bomo predvideli investicijski program, ki znaša 300 milijard evrov. O tem sem že spregovorila. Kar nekaj je torej pobud, ki bi jih morali izvesti za to, da zagotovimo rast na področju raziskav inovacij, naprimer. Treba je zagotoviti, da ne bomo prekomerno urejali področji, da ne bo prišlo do pravnih ovir in drugih ovir, ki bi plašile delodajalce. Treba je podpreti mala in srednje velika podjetja in eh, spodbujati tiste, ki želijo ustvarjati delovna mesta. Treba je ustvariti primerne pogoje na kapitalskih trgih, tako da vlagatelji ne bodo odvisni samo od bank. Zagotoviti je treba, da bosta ponudba in popraševanje usklajeni, tu sta dve strani iste medalje na področju socijale treba je zagotoviti socialno zaščito in nova delovna mesta. Hvala. Eh, Sedaj pa dajem besedo Juti Steinruck, eh, predstavnici socialistov in demokratov. Najlepša hvala, predsednica, gospa Tyson, v imenu socialistov in demokratov vas lahko pozdravljam. Ljudje v Evropi upravičeno pričakujejo, da bomo prenehali s praksami socialnega dumpinga, nezakonitosti pri napotitvih delavcev in podobno. To so žal um, elementi, ki so danes del realnosti. Predsednik komisije Jean-Claude Juncker se je odločil, da bo ustrajal pri izvajanju trenutne direktive o napotitvah. Kje pa se po vašem mnenju porajajo dejanske težave v kontekstu napotitev in kakšni so vaši dejanski ukrepi za to, da bi podprli zaposlovalce in delojemalce in naša regionalna podjetja, tako da bi jih zaščitili prek um, nekonkurenčnimi praksami? Ja, dankjewel, mevrouw. Um, ja detachering van werknemers is een heel gevoelige zaak. Dat... Hvala lepa, gospa. Vprašanje napotitve delavcev je zelo občutljivo in v parlamentu se tega zelo zavedamo. Temu smo posvetili že zelo veliko časa. Bistveno je, da se tu spoštujejo pravila. To je glavna točka. Vendar pa ni vedno tako. Opravili smo analizo Pregledali smo, ali bi bilo treba direktivo o napotenih delavcih prilagoditi, ali imamo mogoče druge možnosti. In uh, tukaj smo z večino izglasovali to, da bomo najprej proučili to, na kakšen način lahko obdržimo to direktivo. Tako da bo moja prednostna naloga uh, izvajanje te direktive v državah članicah in da se bodo uporabljali novi inštrumenti za eh, boj proti zlorabam. To je bistvenega pomena. Pomembno je, da bodo vsi organi v državah članicah uresničevali določbe te direktive. Potem pa se seveda ukvarjamo tudi z vsakdanjo realnostjo pri uresničevanju te direktive in se, bomo, se moramo vprašati, ali nam bo ta pomagala razrešiti vse probleme, vrsto problemov in dokam bomo prišli. Medtem pa se seveda tudi ne smemo bati te direktive o napotenih delavcih. Vemo, da so določene točke problematične. Strinjamo se sicer o ključnih konceptih in sicer v zvezi z najnižjo zajamčeno plačo. Eh, ampak, kadar so pred nami problemi, jih moramo skušati proučiti, ovrednotiti in ugotoviti, kako naj to osnovno direktivo uporabimo pri iskanju rešitve za te probleme. Torej, najprej uresničujmo to direktivo in se ne slepimo pri tem. In to tako, da se bomo osredotočili na njene ključne točke. Torej, že Jean-Claude Juncker je rekel, da moramo eh, pregled te direktive opraviti na ciljno usmerjen način. Uh, on behalf of the ECR group, I'm very pleased to see you here this morning. Lepo je, da ste danes eh, z nami. Ob koncu prejšnjega sklica smo sprejeli poročila z naslavom, kako lahko Evropska unija prispeva k vzpostavitvi dobrega ozračja za podjetja, za nova podjetja in za majhna in srednje velika podjetja. In to je bilo poročilo odbora za zaposlovanje. Tukaj gre za podjetja, ki zagotavljajo storitve eh, v Evropi in ki lahko poskrbijo za ponovn zagon evropskega gospodarstva. Mislim, da lahko gospodarstvo Evropske unije pospeši ta postopek ponovnega vzpostavljanja delovnih mest v eh, državah članicah. Govorili smo tudi o, o možnosti vsega na enem mestu. In zanima me, kako nameravate vi kot komisarka pri pomoči k temu, da bomo lahko zagotovili nova delovna mesta. Um, Najlepša hvala, gospa McIntyre. Predvsem se moramo posvetiti temu, da bomo ustvarili boljše ozračje za delovanje podjetij v Evropi tako bodo lahko ustvarjale nova delovna mesta. Seveda se ta lahko ustvarjajo tudi v javnem sektorju, ampak predvsem se pa morajo ustvarjati v zasebnem sektorju in zato je treba ulagati v to. Treba je zagotoviti podjetjem zanimive naložbe, treba jim je zagotoviti tako delovno okolje, v katerem bodo imela dovolj poguma za vlaganje, za širjenje, za ustvarjanje delovnih mest. In v ta namen bomo uporabili vse inštitucije, inštrumente, ki jih imamo na voljo. Torej, ta problem ima zelo veliko različnih razsežnosti in vse ovire, ki jih pri tem ugotavljajo in ki onemogočajo podjetjem njihov razvoj in ustvarjanje delovnih mest, so tiste ovire, ki jih moramo preseči. Pri tem je pomembno tudi poenostavljanje administrativnih postopkov. In eh, v ta namen je eh, komisija že pripravila celo vrsto zanim, primirnih postopkov. Opravili smo tudi že analizo obstoječih postopkov in to je zelo dobro. Zdaj pa bo treba tudi eh, proučevati učinek teh inštrumentov in ukrepov, ki jih bomo sprijeli. Torej, ob vsem tem se bomo morali soočiti s situacijo, morali bomo proučiti zakonodajo na vseh področjih, torej zakonodajo v zvezi z zaščito delavcev, eh, kar je naš končni cilj in vso zakonodajo, ki je s tem povezana. In če bo tukaj karkoli predstavljalo oviro na naši poti, bomo morali se s tem spopasti. O tem bi seveda lahko govorila še zelo dolgo časa, vendar pa žal v dveh minutah ne morem se dotakniti vseh pomembnih točk. Vsekakor to je pomembno, da ustvarimo primerno ozračje za delovanje naših podjetij. Najlepša hvala, gospa Harkin, v imenu skupine Alde. Beseda je vaša. Hvala lepa. Vesela sem, kandidatka za komisarko, da ste danes prišli k nam. V svojih pisnih odgovorih ste zapisali, da nam doslej ni uspelo izpolniti številnih ciljev eh, agende 2020. In res je, kar zadeva cilje glede socialne izključenosti in glede uh, ustvarjanja novih delovnih mest, ciljev zagotovo nismo uresničili. Razmisliti moramo tudi o socialni dimenziji vseh ukrepov, ki jih sprejemamo. Glede na to, da so cilji agende 2020 tesno vezani na evropski semester, me zanima, katere spremembe so potrebne v evropskem semestru, da bi lahko dosegli cilje eh, Evrope 2020. In tukaj mislim tudi na socialne kazalnike in na uresničevanje teh kazalnikov. Ali imate kakršenkoli predlog v tej smeri? Thank you, Elmer Vrouw. Um, ehm, Ja, die twee zijn uh, inderdaad. Hvala lepa, gospa. Dejansko sta ta dva elementa tesno povezana. In paziti moramo in delati na tem, da bo ta unija postala bolj socialne narave. To je zapisano tudi v smernicah gospoda Junkerja in ki zadevajo uh, moje področje dela. Torej, kako naj cilje semestra 2020 še bolj konkretiziramo, še zlasti na socialnem področju. To je naša naloga. Socialni eh, kazalniki, ti seveda obstajajo, vendar so bolj pomožne narave, precej togi so, pogledamo, kaj kažejo, vendar jih ne zelo uporabljamo. Eh, v to smer moramo ulagati naš trud v to, da bodo ti kazalniki imeli bistveno večjo težo. Sama bi želela doseči, da bodo ti na isti ravni kot Economic Balance Procedure, zato da bomo lahko na tej podlagi opravili poglobljeno analizo stanja v državah članicah. In na tej podlagi bomo lahko oblikovali specifična priporočila za posamezno državo članico. Drugič, v delo moramo vključiti tudi socialne partnerje. Priporočil imamo ogromno. To so priporočila, ki zadevajo predvsem pristojnosti držav članic, vendar pa moramo oblikovati tudi druge vrste priporočil v državah članicah pogosto govorijo, da se Evropa preveč umešava v preveč stvari. Vendar pa mi želimo doseči to, da bodo v postopek bolj vključeni delavci in delodajalci in tudi eh, zakonodajna telesa, parlamenti, zato da bodo lahko vodili primerne postopke, da bodo vodili makroekonomski dialog. Eh, da bodo prispevali k oblikovanju kazalnikov. Predvsem pa je potreben pravi dialog, zato da bomo lahko vse te inštrumente maksimalno uporabili. Godmorgen, eh, Tusen, hjertelig velkommen, jeg sidder her. Uh, <laughs> tak. Gospa Kerina Ronja Kari za GUE. At medarbejdere bliver presset til at oprette sig som... Hvala za to izredno zanimivo predstavitev. Delavci, ki ne najdejo delovnega mesta, se pogosto odločijo za samo zaposlitev. Vendar pa e, ima to več e, stranskih učinkov. Pogosto se v bistvu želijo izogniti svojim socialnim obveznostim. In naša skupina je že organizirala konferenco, na kateri je bilo povedano, da je izredno pomembno tudi socialno vključevanje delavcev. In zato me zanima, kaj boste naredili za to skupino delavcev, za samo zaposlene delavce, zato da bodo tudi ti delali v primernih socialnih okoliščinah. Najlepša hvala um, za vaše vprašanje. Uh, v bistvu govorimo o problemu lažnih samozaposlenih delavcev. To pomeni um, zlorabo zakonodaje, kršenje zakonodaje in proti temu se moramo boriti. E, kdo predvsem? Države članice, ki morajo zagotoviti spoštovanje lastne zakonodaje, države članice, ki morajo izvajati nadzor seveda v naši družbi obstaja določen pritisk na naše državljane za to, da eh, sprejmejo status samozaposlenega delavca eh, in tako potem tudi delajo, vendar pa eh, ne bi smelo biti tako. Namreč, če eh, si samozaposlen, pomeni, da nisi odgovoren, da nisi podrejen nikomor. E, če pa si nekomu podrejen, moraš pa imeti pogodbo o delu in delati za to osebo. Poleg tega pri lažnih samozaposlenih delavcih pomeni, da e, se ti izogibajo zakonodaji, ki je bila uh, ustvarjena in ki velja na evropski ravni. Tukaj govorim o porodniškem dopustu in o pravici do dopusta in tako naprej. In tudi tega se ne spoštuje v primeru lažnih samozaposlenih delavcev. V Evropi se borimo tudi proti delu na črno in to je gotovo povezan pojav. In zato mislim, da bomo morali še podvojiti vsa naša prizadevanja za to, da bomo eh, vzpostavili primirne mehanizme za boj proti temu pojavu. Poleg tega. Eh, moramo na evropski ravni okrepiti naš boj proti tej obliki dela in podpreti tudi tiste, ki se proti tej obliki dela borijo na nacionalni ravni. Hvala lepa, Jean Lambert iz skupine zelenih. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobrodošli, gospa Tyson, tudi v imenu naše skupine. Tudi sama bi rada spregovorila o ustvarjanju delovnih mest, o trajnostni Evropi, kot ste sami dejali z vidika zelenih. Namreč vaša izjava, ki ste jo podali gospodu Junkerju, eh, ni zadovoljiva. Namreč mislim, da ni, ste zagotovili dovolj pobud eh, za ozelenitev gospodarstva, za ustvarjanje eh, novih delovnih mest, za ustvarjanje. Eh, ekoloških delovnih mest. Kako nameravate to zagotoviti v eh, novi komisiji? Eh, še prav posebej me zanima, eh, kako nameravate to storiti v okviru svežnja za rast in za poslovanje. Ali lahko naštejete tri konkretne elemente na tem področju? Ja, well, um. Hvala lepa. Vso svojo pozornost moramo usmeriti v zelena delovna mesta. V tej krizi je bilo ogromno delovnih mest izgubljenih in naivno bi bilo pričakovati, da bomo lahko ustvarili ista delovna mesta. Naše gospodarstvo, naše družbe so v tranziciji. E, morali bomo ravnati varčneje in na področju energije moramo zagotoviti bolj trajnostno delovanje. To mora biti rdeča nit pri razvijanju naših politik in to se mora preslikati tudi na politiko na področju dela. Ta tranzicija, ta prehod mora biti zagotovljen tudi na trgu dela. Brezposelne osebe ali mladi, ki se pripravljajo na vstop na trg dela in tudi sami delavci, morajo imeti primirne kompetence, ki bodo prilagojene za delo v teh novih sektorjih eh, v gospodarstvu. In na tem področju moramo uložiti vse naš trud v usposabljanje delavcev. Torej, zeleno gospodarstvo, krožno gospodarstvo eh, in tako naprej. To zame niso obrobne zadeve. To je zelo pomembno v tej ekonomiji prehoda. Vlagati moramo v inovativne projekte, eh, spodbujati moramo naše delavce, da si bodo upali posegati po novih inštrumentih, ki jih imajo na voljo, uporabiti svoje izkušnje in znanja. Hvala lepa, Laura Agija iz eh, skupine Evropa Svobode in Demokracije. Kolegi. Hvala lepa. Eh, spoštovani kolegi, gospa Tejsen, dobro veste, da je v nekaterih državah eh, uveljavljena, zagotovljena plača, zagotovljen najnižji dohodek, ki daje ljudem možnost, da živijo na dovolj dostojen način in da um, tako lažje sodelujejo v družbi. Vendar pa dobro veste tudi, da je to zelo neučinkovit inštrument za boj proti krizi. Slišimo, priporočila, da naj bi vse države se zauzele za to, da bi uzakonile eh, ta zagotovljen državljanski prihodek za vse svoje državljane. In zato bi vas sama želela pozvati, da se predvsem dela na tem področju, da se državljanom vrne zaupanje v eh, delo. Hvala. Thank you. Ehm, eh, eh, Hvala lepa. Ta minimalni dohodek oziroma osnovni državljanski dohodek, naj vam povem svoje mnenje o tem. Mislim, da moramo v 21. stoletju to zagotoviti našim državljanom. Seveda moramo spodbuditi vse tiste, ki so zmožni slediti temu gibanju, um, ampak tudi tisti, ki tega ne zmorejo, uh, si zaslužijo našo pozornost. In ta uh, zajamčeni dohodek uh, Eh, je nekaj, kar bi jim bili dolžni zagotoviti. In če bi jaz lahko o tem odločala, bi to um, bilo uzakonjeno v vseh državah članicah Evropske unije, vendar pa te pristojnosti nimamo. Zato Evropa lahko spodbuja uvedbo zajamčenega dohodka, ne more pa ga uh, zahtevati. In zato, kot sem povedala, uh, oblikujemo specifična priporočila za države članice. Borimo se proti izključenosti, borimo se proti revščini in to je eden izmed inštrumentov, ki nam je pri tem lahko v pomoč. Seveda pa to ni dovolj. Samo z uvedbo zajamčenega dohodka ne bomo še dosegli svojega cilja. Motivirati moramo ljudi, vlagati moramo v mlade, v naše sodržavljane, zato da se bodo usposabljali in zato da bodo našli pot do delovnega mesta. Eh, če ta eh, zajamčeni dohodek eh, lahko ublaži situacijo, moramo pa po drugi strani zagotoviti, da ne bo to postala past, v kateri bodo naši državljani zaspali na lovurikah. Seveda se moramo zato dosti bolj usmeriti v spodbujanje naših državljanov za iskanje delovnega mesta. Vsekakor pa mislim, da bi bilo mogoče smiselno predvideti nek, um, neka referenčna proračunska sredstva za uh, zagotavljanje tega dohodka, vendar pa to ne spada v naše pristojnosti. Sedaj pa Lampros Fontulis v imenu nepovezanih poslancev. Uh, hvala. Um, zelo pomembne teme tukaj obravnavamo in zato pričakujem tudi konkretne odgovore na naslednje vprašanje. Na kakšen način nameravate zagotoviti vključitev oseb s posebnimi potrebami na trg dela? Veste, da so invalidne osebe glavne žrtve krize v Grčiji. Številni izmed njimi nimajo niti dostopa do zdravstvenih in storitev in do zdravil. Eh, naj povem, da nekatere izmed teh ljudi niso niti več vključene v usposabljanje. Ti ljudje pa potrebujejo eh, zdravljenje in spremstvo. Če jim ne zagotovimo teh pravic, lahko povzročimo um, veliko uh,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 tem kratkem času, ki ga imam na voljo. Najprej, kar zadeva invalidne osebe, osebe s posebnimi potrebami. Najprej potrebujemo novo, drugačno vizijo za te osebe. Te osebe imajo tudi sposobnosti, kompetence, veščine in dejstvo, da so na določenem področju omejene, ne pomeni, da nimajo veščin, da niso sposobne delati. Uh, in zato moramo delati na pripravi primirne zakonodaje za boj proti diskriminaciji na področju dela. Te določbe bo treba spoštovati in predvsem na to bomo pozabili. Imamo tudi konvencijo Združenih narodov za invalidne osebe in tudi z uresničevanjem te konvencije moramo dati dober zgled. Kratkoročno pa moramo doseči to, da bomo skozi zakonodajo dali več možnosti za mobilnost oseb z omejeno mobilnostjo. S tem smo se že ukvarjali v parlamentu in vem, da zdaj delamo na pripravi smernic za zagotovitev pravega eh, notranje trga s storitev, pri čemer je treba uporabiti tudi uh, storitve in um, blago tako, da uh, bodo imele osebe z omejeno mobilnostjo dostop do njih. Na to delovna mobilnost. Delovno mobilnost je treba spodbujati kot nekaj pozitivnega za delavce in hkrati kot nekaj pozitivnega na makroekonomski ravni za gospodarske družbe in za družbo v celoti. Seveda se moramo pri tem zavedati tudi e, eh, pomenljivosti negativnih točk, vendar na vsak način moramo to v Evropi spodbujati. Naslednja na vrsti Tomas Mann iz skupine ELS. Gospa kandidatka, draga Marijane, 20 let si bila poslanka v Evropskem parlamentu, torej tukaj pri nas in vedno znova si dokazovala, kako zelo pomembno se ti zdi, da državljani občutijo dodano eh, vrednost, ki jo zagotavlja Evropska unija. Sedaj imamo visoko brezposelnost med mladimi, dejali smo, da želimo to brezposelnost znižati in zato smo sprejeli različne ukrepe, kot recimo jamstvo za mlade. Tudi Jean-Claude Juncker je večkrat povdaril, da želi znižati brezposelnost med mladimi. Kaj pa lahko pričakujemo od komisarke Marianne Tyson? Kako nameravate izkoristiti potencial, ki ga ponujajo mladi? Kaj lahko storijo države članice? Eh, kaj eh, se pravzaprav dogaja? Ali ni ustrezne razporeditve sredstev, ali programi niso ustrezno zasnovani ali pa ni dovolj pripravljenosti v državah članicah. Eh, hvala lepa, spoštovani kolega. Ko govorimo o brezposelnosti mladih v Evropi, mislimo najprej na teh 5,7 milijonov mladih brez dela oziroma 7 milijonov mladih, ki niso sploh vključeni v program usposabljanja ali izobraževanja. Za nje moramo kaj storiti. Zato imamo našo pobudo za zaposlovanje mladih v okviru večletnega finančnega načrta smo predvideli proračunska sredstva v ta namen in sprašujete, zakaj jih nismo še uporabili. Torej, najprej smo pripravili priporočila za države članice, zato da se te zavežejo, da uh, jih bodo uresničevale in omogočile mladim, da bodo imeli dostop do trga dela. Kar pomeni, da bi morali mladi v šestih mesecih po zaključku izobraževanja uh, imeti dostop do dela, najti delo. In če to ni zagotovljeno, morajo države članice za to sprijeti primerne ukrepe. Tudi države članice, ki ehm, niso vključene v jamstvo za mlade, morajo vendarle zagotoviti ta prehod iz izobraževanja na delo oziroma iz brezposelnosti v um, zaposlitev. Kaj lahko mi kot evropske inštitucije naredimo za to? Mi smo naredili tukaj že nekaj zelo pomembnega. Na voljo smo dali sredstva. Državam članicam smo dali možnost uh, za pripravo operativnih programov še pred koncem leta 2014. Nekatere so to naredile, druge ne. Mi torej lahko pomagamo državam članicam tako, da jih podpiramo. Uh, Eh, države članice pa lahko seveda izmenjujejo dobre prakse, pokažejo, kako lahko um, uporabljajo ta jamstva za mlade, kako lahko to inicijativo uresničujejo um, in na ta način uresničujejo te cilje. Sean Simon in to in demokratov. Če nadaljujemo z eh, brezposelnimi med mladimi, Jean-Claude eh, Juncker je bil precej jasen glede direktive o napotenih delavcih. Eh, ogledati si bo potrebno izvajanje, je dejal. Vi pa ste bili precej nejasni. Govorili ste o izvajanju ampak eh, zavedati se morate seveda, da gre pri tej direktivi o izvajanju za eh, nejasno direktivo, kaj ti v njej manjka eh, ta pravna osnova. Ali ste že prelomili Junkerjevo obljubo, da bo prišlo do revizije te direktive in če to počnete, ali vam je on dal dovoljenje za to? Kaj nameravate storiti na tem področju? Najlepša hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Tako lahko zdaj bolj pojasnim to točko. Torej, sprejeli smo direktivo o uresničevanju, ki pa jo moramo še uresničevati in s tem bomo gotovo prišli do vseh teh pozitivnih rezultatov, ki si jih želimo na področju napotenih delavcev. Zato si moramo to osnovno direktivo natančno ogledati, jo proučiti in ugotoviti, ali treba kaj spremeniti pri njenem uresničevanju. Zdaj pa do leta 2016 je seveda treba ponovno proučiti to direktivo in za vsa pravila ki jih postavlja, moramo ugotoviti, ali se uresničujejo ali ne, če se ne, zakaj in kako to doseči. Torej, pri vsakem posameznem pravilu moramo uh, proučiti, kaj je z njim in pri tem se moramo posvetovati z vsemi akterji ter ugotoviti, ali je res treba direktivo ponovno pregledati. Sama se tega ne bojim. E, seveda moramo imeti ta pogum, da prepoznamo občutljive, boleče točke v tej direktivi, ki jih je morda treba prilagoditi. Ne bi pa e, želela postaviti pod vprašaj te možnosti napotitve delavcev. Imamo tudi načelo Eh, prostega nudenja storitev, eh, na katero je vezana tudi možnost napotitve delavcev in to ni pod vprašajem. In tudi, kadar gospod Juncker govori o targeted reviews, misli na to. Misli na to, da je treba najprej ugotoviti, kje je problem v določeni zakonodaji, to pomeni, da je treba problem prepoznati, na to ga proučiti, torej o njem govoriti, razpravljati in šele na to poiskati primerno rešitev in po možnosti spremembo. Gospod Gerike, najlepša hvala. Gospa predsednica, kaj lahko Evropska unija stori eh, za prihodnost eh, politike na področju zaposlovanja? Ali se boste borili proti diskriminaciji družin na notranjem trgu Evropske unije? Ali boste vodili eh, družinam prijazno politiko v okviru Evropske družinske eh, strategije, kot eh, jo je napovedal Jean-Claude Juncker? Govorili ste o socialni zaščiti. Ali podpirate starejše državljane Evrope? Ali podpirate starejše državljane Evrope? Eh, predvidevate kakršne koli ukrepe proti stresu, eh, proti depresiji na delovnem mestu? Kaj pa eh, zaščita dela proste nedelje? Ali menite, da je to načelo, ki bi ga morali zagovarjati? In če, potem zakaj? Ja, to je bila pa cela vrsta vprašanj in poskušala bom odgovoriti na večino izmed njih. Torej, ali bomo kaj storili na področju družinske politike? Družinska politika je v pristojnosti držav članic. To pomeni, da mi lahko vodimo politiko, ki bo omogočila državam članicam, da bodo pripravile svojo družinsko politiko. Torej, eh, pri tem jih lahko spodbujemo. Vsi vemo, da kadar se v Evropi želimo boriti proti revščini, proti izključenosti, eh, se vse to začne že znotraj družin. Dobre možnosti za izobraževanje otrok izhajajo iz družine, zato moramo podpirati družine, moramo podpirati otroštvo, moramo omogočiti to, da bodo otroci imeli primerne možnosti za šolanje in izobraževanje. Zato moramo e, paziti na to ravnovesje med družinskim življenjem in delom tisti, ki delajo, morajo imeti možnost opravljati tudi svojo družinsko odgovornost. In to je to ravnovesje, k eh, kateremu lahko prispevamo z dobro delovno zakonodajo. Kaj bomo pa storili za ostarele osebe v naši družbi? Tukaj bi rekla, da je treba najprej paziti na to, da eh, starejšim ljudem omogočimo, da ostanejo aktivni. Namreč potrebujemo jih. Zato moramo omogočati ljudem, da se bodo lahko izobraževali skozi celo življenje. Um, to je zelo pomembno, to, da ljudje ostanejo aktivni, da se lahko izobražujejo in usposabljajo tako dolgo, kot sami želijo. To se mi zdi bistvenega pomena, zato ker vse te ljudi potrebujemo. E, moramo tudi povišati starost za upokojitev, kar pomeni, da morajo ljudje ostati dlje časa zaposljivi. E, in hkrati moramo zagotoviti našim državljanom, da bodo eh, imeli dostojno eh, upokojitev, eh, kadar se bodo upokojili. Buenos días, señora Tisen. Gospa Bersera iz skupine Alde, izvolite. Hvala lepa. Komisija je pred kratkim eh, se odločila, da bo umaknila direktivo za, v zvezi s porodniškim dopustom, ki je bila v parlamentu potrjena leta 2010. V teh um, letih so predsedniki držav in članic uh, precej govorili o tem. In mi v inštitucijah moramo našim delavcem zagotoviti primirno nadomestilo za obdobje, kadar ne morejo delati. In to velja za ženske, kadar eh, ne delajo zaradi eh, poporodu. Ehm, pri tem se navezujem tudi na možnost za starševski dopust. Eh, zato me zanima ali bo komisija še vnaprej skrbela za interes državljanov in za splošni interes pri čemer govorimo o petstotih milijonih državljanov ne samo o državljanih ene države članice gospa uh, komisarka glede na to da ste leta 2010 vi podprli uh, to, ta predlog direktive o prodniškem dopustu in govornica je bila prekinjena ter ne sme zaključiti svojega vprašanja. Deset minut že zamujamo. To pomeni, da pet poslancev ne bo dobilo besede. Torej, gospod Tyson, mislim, da ste razumeli, kaj vas je poslanka želela vprašati. Uh, ja, draga kolegica, zaščita materinstva in. Uh, materinskega dopusta ter nosečnosti. To je nekaj, česar se ne smemo dotikati. Skupaj smo se dogovorili o minimalnem trajanju porodniškega dopusta in vemo, da je, se je komisija zauzemala za daljše obdobje osebno menim, da je to zelo pomembno, eh, ne samo za mamice, vendar pa je treba zagotoviti tudi, da se skrb in njega za otroka lahko porazdeli. Zato je pri tem treba pomisliti tudi na očete. In tudi očete je treba spodbujati k temu, da bodo pri tem soudeleženi in da bodo prevzeli nase del uh, skrbi uh, in nege otroka, saj bodo tako dali več možnosti lastni družini in ženskam v svoji družini. Namreč, če bi samo eden izmed partnerjev moral prevzeti nase celotno skrb, bi to zmanjšalo njegove možnosti in zato je treba zagotoviti obema enake možnosti. In kaj je bilo s to direktivo? Direktiva ni bila sprijeta in mislim, da bo treba za to uh, ponovno o njej razpravljati z vsemi zainteresiranimi stranmi in postopati korakoma. Mogoče bomo zato uh, morali zmanjšati naše ambicije, govora je bilo zdaj o 22 tednih in uh, narediti korak v smer, kjer bomo lahko naša prizadevanja uresničili. Na to sem pripravljena, dati ta dosje na mizo. Um, predvsem zato, ker želim, da spodbudimo tudi um, moške k sprijemanju očetovskega dopusta. Gospa um, kandidatka, ali bi se vi strinjali, da bi vzpostavili delo med našim odborom, vami in Evropsko, eh, Evropskim združenjem sindikatom, ki je pred kakšnim letom pripravil načrt za spodbujanje trajnostne rasti, eh, za kar bi namenili približno 2 odstotka. Eh, bogatstva ustvarjenega v Evropi, pa tudi za um, ustvarjanje novih storitev, kar bi verjetno v končni fazi pripeljalo do mm, desetih milijonov novih delovnih mest. Ali bi se vi strinjali za takšen način organizacije skupnega dela? Uh, spoštovani kolega Le Jarik. Moram priznati, da bi najprej morala biti seznanjena s tem načrtom. Lahko pa vam zagotovim, da sem pripravljena za vzpostavitev dobrih odnosov s socialnimi partnerji. Dobro vem, da vsi socialni partnerji niso zelo zadovoljni s tem, kako poteka eh, socialni dialog. Socialni dialog zdaj res ni na najvišji ravni. Imeli smo zelo hudo krizo, zaradi česar je zdaj zelo težko poiskati kompromis med socialnimi partnerji in to je nekaj, kar zelo dobro razumem. Mislim, da eh, bomo s kolegom Dombrovskisom, ki je eh, zelo pozorni na to in da bomo pozorno prisluhnili eh, tako delodajalcem kot predstavnikom zaposlenih oziroma sindikatov na drugi strani. Tako da, če sprašujete po sodelovanju s socialnimi partnerji in s tem, ali jim bomo pripravljeni prisluhniti, vam to lahko zagotovim. Gotovo bom eh, pri tem vaša zaveznica. Po, naše, po mojem mnenju so uh, um, socialni partnerji nekaj um, pozitivnega v naši družbi, poznajo situacijo na terenu, poznajo ljudi, um, s katerimi delajo in uh, gotovo. Um, bodo ob sodelovanju z njimi naše odločitve bolje sprijete in bolje podprte. Gotovo bodo tudi eh, pripeljali do boljših rezultatov tako da eh, pri tem gotovo lahko računate name. Hvala. Hvala, Jean Lambert iz skupine Zelenih. Najlepša hvala. Gospa Tyson, kot ste dejali v svojem uvodu, je Evropski parlament sprejel trdno stališče, eh, kar eh, zadeva gospodarsko in pa socialno eh, dimenzijo, ki morata biti obravnavani enakovredno in to je zagotovil tudi predsednik eh, Juncker. Ampak vseeno smo nekoliko zaskrbljeni, ker nekateri želijo zacementirati ulogo eh, gospodarstva in gospodarskega upravljanja. Ali boste imeli v Evropski komisiji možnost, da pregledate predloge, ki bi eh, lahko povzročili socialno izključevanje in revščino in ogrozili našo možnost, da dosežemo cilj zmanjšanja revščine do leta 2020. Ali boste imeli možnost veta, če bodo podani eh, takšni predlogi? Eh, Hvala lepa. Torej, mislim, da je v agendi in v smernicah, ki jih je oblikoval gospod Juncker, vse jasno. Kakšna je pri tem moja naloga? Moja naloga je ta, da se eh, na socialnih zadevah Eh, skupaj posvetujemo, v komisiji pa nišče nima pravice do veta. Naša dožnost je, da se vsi med seboj posvetujemo in da se skupaj dogovorimo o oblikovanju dobrih politik in to tako, da zagotavljamo dobro ravnotežje in pri tem namenjamo primerno pozornost tudi socialnih vprašanjem. In to velja tako za samo agendo, kot za kazalnike, kot za eh, mojo nalogo. To pomeni, da bomo morali v okviru semestra proučiti te kazalnike in če jim bomo želeli dati večjo težo in doseči, da bojo imeli večjo težo, bomo morali pri tem sodelovati tudi s kolegom, ki je zadolžen za področje ekonomije. Eh, ena izmed smernic delovanja komisije je zmanjševanje revščine in to ne pomeni, da um, morajo, bodo države na drugi strani okrepile uh, fiskalne ukrepe. Ne, uh, treba bo delati predvsem pri preprečevanju vzrokov za revščino in torej več vlagati v izobraževanje, v usposabljanje. In še ena točka, ki je zelo pomembna. če bi imeli program za makroekonomsko podporo državam, ki so v težavah, mislim, da do tega ne bo prišlo, ampak če bi imeli nekaj takega, bomo uh, morali mi paziti na to, da se bodo predvideni ukrepi uh, proučili tudi z uh, socialnega vidika. Begin Tiziana, beseda je vaša. Hvala, gospa kandidatka. Evropa je, ima veliko fiskalnih obveznosti. E, imamo tudi inštrumente za vlaganje na področje dela in raziskovanja, ki pa jih je treba izključiti iz teh treh odstotkov za izračun ciljev e, za zaostanek. Gre namreč za. E, izdatke, ki so v bistvu naložbe, ki imajo lahko visoke rezultate. Gospa eh, kandidatka, ali bodo ta ulaganja dejansko izključena iz izračuna eh, prekomernega primankljaja? In kar zadeva jamstvo za mlade, ali bo to učinkovito v um, državah na jugu Evrope ali gre tukaj samo za copy-paste modela, ki se uporablja na severu Evrope? Ali eh, ne nameravate Eh, diferencirane metodologije uporabe tega ukrepa uvesti glede na razlike med državami, glede na to, da eh, imajo tudi eh, zgodovinske razlike in ali ne bi kazalo tukaj razmisliti o različni obravnavi situacije. Gospod Tyson, beseda je vaša. Hvala, gospod, za vprašanje. Eh, ja, Najlepša hvala za zastavljeno vprašanje. Prožnost v šestorčku in v drugih sporazumih. Vem, da je to zelo težavno vprašanje. Tudi v parlamentu smo v prejšnjem sklicu o tem razpravljali in sicer na dolgo in široko. Prožnost, ki nam je na voljo, moramo izkoristiti, seveda pa se moramo tudi držati pravil. Kriza je bila v veliki meri povezana z zadolževanjem, zadolževanjem zasebnega sektorja, zadolževanjem države. In zaradi tega eh, je potrebno sedaj izvesti strukturne reforme. Nujni ukrepi so bili že sprejeti ne moremo verjeti v to, da bo večje zadolževanje rešilo eh, težave. Pakt stabilnosti in rasti. Seveda imamo na voljo določene instrumente, ki jih moramo izkoristiti in izkoristiti moramo tudi prožnost, ki se ponuja v tem paktu. Komisija je že napovedala, da eh, želimo prožnost izkoristiti. Poskrbeti je potrebno za ulaganja, vendar pa to ne pomeni, da eh, pri tem ne bomo upoštevali pravil. Recimo socialno-strukturne reforme, te je seveda na vsak način potrebno izves, izvesti. Ampak, eh, če cilji zatem ne bodo doseženi, potem je to potrebno tudi jasno analizirati, potrebno je ugotoviti vzroke za to, ampak reforme je potrebno vseeno eh, sprejeti in pri tem je potrebno spoštovati temeljna pravila, kar pa zadeva jamstvo za mlade in pobude na tem področju, mislim, da ne moremo imeti enotnega pristopa za vse. Strukturni problemi so obstajali že pred izbruhom krize in za krizo so se le še okrepili, zato si moramo ogledati specifične probleme v posameznih državah članicah. Mislim, da je v svežnju dovolj prožnosti in e, države članice bodo lahko izvedle programe, eh, ki so primerni eh, za posamezno državo. Dominik Martin. Brezposelnost, brezposelnost med mladimi, revščina, eh, brezdomci, vse to so lasnosti, ki danes zaznemujejo Evropo. Posledice so grozljive poleg tega pa ni eh, dovolj eh, socialnih ulagan. Potrebnih bi bilo veliko več eh, sredstev, če bi želeli izboljšati to situacijo. Ampak komu naj bi ta sredstva namenili? Kdo bo, za, kdo bo poskrbel za ta sredstva? In kateri so razlogi za brezposobnost? Kateri so razlogi za revščino? Pri tem je pomembna so pomembna majhna in srednje velika podjetja, ki lahko zagotovijo nola, nova delovna mesta. Naš ekonomski sistem povzroča to visoko brezposelnost med mladimi. Prizadevanje za produktivnost, zanemarjanje drugih eh, dimenzij, vse to vodi v eh, težave na različnih področjih. Hvala lepa za to vprašanje oziroma za ta vprašanja. Navedli ste veliko točk. Predvsem se bom usredotočila na vaše zadnje vprašanje, eh, patriotizem in pa eh, zapiranje meja. Ne morem dati preprostih odgovorov na zapletena vprašanja. Vprašanje brezposelnosti je veliko bolj zapleteno, kot izgleda na prvi pogled. Naša družba se nahaja v času prehoda. Smo v obdobju globalizacije, v obdobju tehnološkega razvoja, informacijskega razloga, razvoja. Zato podjetja delajo na drugačen način. Iskati moramo rešitve, odgovore pripraviti se moramo na prilagajanje novi situaciji. To je tisto, kar je sedaj pomembno. Pripravljeni moramo biti na spremembe, pripravljeni moramo biti na novosti, poskrbeti moramo za vlaganja v človeške vere, tako da bodo državljani pripravljeni na te spremembe. Pri tem pa se moramo seveda opirati na vrednote ki so temelj naše integracije. Hvala lepa. Žorž Bah je naslednji na vrsti. Najlepša hvala in prisrčno dobrodošli. Marjan Tyson, eden izmed ciljev strategije 2020 je tudi boj proti revščini. In eh, sem eh, spada tudi boj eh, proti negotovim delovnim mestom. Namreč izguba delovnega mesta lahko hitro vodi v brezdomstvo. Zahtevana je bila že strategija za boj proti brezdomstvu. Več kot 400 tisoč ljudi v Evropski uniji je brez strehe nad glavo, je ugotovila Evropska komisija kako se nameravate soočiti z tem, kako nameravate pomagati s tistim, ki so najbolj izključeni iz družbe in ki uh, nimajo niti uh, temeljnih živil. Najlepša hvala. Ja, well, uh, eh, ja najlepša hvala, kolega Bah. Revščina je velik problem in tudi eden izmed največjih izzivov, s katerimi se srečujemo. To uh, je bilo obravnavano že v okviru strategije Evropa 2020. In v času krize smo se s tem prenehali ukvarjati oziroma temu saj nismo posvečali toliko pozornosti, ampak vsekakor moramo s tem nadaljevati. Namreč ne moremo dopustiti, da je toliko ljudi izključenih iz družbe. Zastavili ste vprašanje v zvezi z brezdomci. To je seveda ena izmed prednostnih nalog, kajti brezdomci so uh, socialno izključeni. In eh, seveda ne moremo graditi nekih bivališč za brezdomce, ne moremo jih zahtevati na evropski ravni, to je v pristojnosti držav članic, lahko pa omogočimo uporabo strukturnih skladov. In v okviru strukturnih skladov podpiramo projekte, eh, ki so namenjeni eh, specifično brezdomcem. Tukaj gre tudi za gradnjo socialnih stanovanj. Energetsko prijazna stanovanja, tako da bodo eh, stroški eh, nižji za prebivalce, to je druga možnost. Gre za pomoč eh, tistim, ki osnovnih stroškov ne morejo nositi sami. Poleg tega je potrebno uh, seveda zagotoviti tudi, da bo manj negotovih delovnih mest, ampak to je v času krize težko uh, zagotoviti. Bolje je imeti negotovo delovno mesto, kot pa sploh nobenega. Ampak uh, skrbeti moramo za to, da uh, ne bodo ta delovna mesta postala stalnica. Potrebno je zagotoviti. Eh, stabilno delovno razmerje, to mora biti naš eh, cilj in ogledati se je potrebno situacijo v državah članicah in ugotoviti, kako lahko države članice pripravimo do tega, da bodo zmanjšale uh, število uh, negotovih delovnih mest. Nekateri državljani so uh, na trgu delovne nesile zaščiteni, drugi niso in potrebno je poskrbeti za varstvo vseh zaposlenih, za ustrezno zaščito tudi tistih, ki eh, nimajo gotovih delovnih mest. Gospod eh, Gijam, v imenu socialistov. Najbrž eh, poznate eh, nacionalistični govor, ki se pojavlja v moji eh, državi, pa tudi druge po Evropski uniji. Razlog za to je tudi brezposelnost med mladimi in pa negotova delovna mesta. Ko govorimo o brezposelnosti med mladimi, slišimo, da je potrebno pomagati državam članicam, da je potrebno okrepiti trg delovne sile in tako naprej. Mi, socialisti in demokrati, pa menimo, da je potrebno preiti na konkretna dejanja ko gre za jamstva eh, za mlade, številne države članice ne izvajajo ciljev, ne eh, zagotavljajo ustrezne uporabe sredstev, ki se eh, v tem okviru zagotavljajo. Kaj namerava storiti Evropska komisija na tem področju? Kaj pa glede zaposlovanja mladih, kar zadeva cilje do leta 2016? Kaj nameravate? predlagati, kar zadeva obvezujoče cilje na področju eh, zaposlovanja mladih. Ja. Uh, well, uh, jucht, we... Najlepša hvala. Obljube, ki smo jih dali mladim, jamstvo za mlade, to je seveda obljuba, ki veliko obeta, ampak paziti moramo na to, da se bodo te obljube tudi uresničile, tako da mladi ne bodo razočarani. Sicer bomo izgubili celo generacijo mladih, izgubili bomo njihovo zaupanje. In tega seveda ne moremo dopustiti. Strinjam se z vašo zaskrbljenostjo. Na voljo smo dali sredstva za to področje, to je naša naloga. In sedaj bomo morali poskrbeti za to, da se sredstva tudi ustrezno uporabijo. Ne moremo reči, da imamo uh, na voljo sredstva in uh, da bomo cilje dosegli, če bomo vsa ta sredstva porabili. Ne. Uh, Sredstva je potrebno uporabiti z namenom dosege ciljev, ampak potem moramo natančno opazovati tudi, kaj se dogaja v državah članicah. Seveda, eh, mogoče določeni postopki ne bodo ustrezno izvedeni, mogoče določeni cilji ne bodo doseženi, ampak potem bo potrebno eh, seveda posredovati, potrebno bo pozvati države članice, da kaj storijo v tej smeri morda bo potrebno izvesti reforme in uh, kako lahko Evropska komisija pri tem pomaga. To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Poleg tega se moramo drugo drugega tudi učiti. Problemi so morda raznoliki, hkrati pa so si tudi podobni. Zato mislim, da se lahko drugo drugega veliko naučimo in zato si moramo tudi prizadevati. Le na ta način bomo lahko dosegli rezultate, ki, smo, ki si jih tudi želimo. Če uh, sadov ne bo, potem bo prišlo do globoko krizo zaupanja med mladimi. In eh, mladi so šele na začetku uh, svoje življenjske poti zaradi tega, tega nikakor ne smemo dopustiti. Ne moremo si privoščiti, da izgubimo celo generacijo mladih, ki ne bi imeli nobene perspektive, ki ne bi imeli delovnega mesta, ki bi se morali soočiti z poteptanimi sanjami. Gospod Krasnodebski, skupina EKR, najlepša hvala. Gospa predsednica, v svojem uvodu ste govorili o mobilnosti eh, zaposlenih. Ta mobilnost lahko ima seveda tudi negativne posledice, še prav posebej, če bo razvoj v Evropi potekal le v eno ali pa v drugo smer, v smer eh, zahoda ali pa v smer severa. Poljaki se v glavnem izseljujejo v Nemčijo in pa v Združeno kraljestvo, ni pa priseljevanja eh, na Polsko. Eh, to pomeni, da prihajajo do bega možganov in zaradi tega se lahko zgodi, eh, da se razvijajo konflikti v družbi. In vse to vodi v globoke družbene težave, v različnih delih Evropske unije. Ali ste razmislili o, o globokih posledicah eh, te mobilnosti eh, zaposlenih in kaj nameravate storiti na tem področju? O tem v svojem uvodu niste govorili. Well, eh, Najlepša hvala, kolega, za zastavljena vprašanja. Mobilnost to je zapleteno področje, hkrati pa tudi zelo pomembno področje. V Evropi imamo trg, eh, notranji trg, imamo prosti pretok ne le eh, kapitala, ampak tudi oseb in to je ena izmed temeljnih eh, pravic državljanov Evropske unije. Zaradi tega moramo tudi zagotoviti, da bo mobilnost potekala iz severa na jug, iz juga na sever, iz vzhoda na zahod in iz zahoda, zahoda na vzhod. Vendar pa, če si ogledamo uh, te tokave, lahko hitro ugotovimo, odkot se veliko ljudi izsiljuje in kam se priseljujejo. Mobilnost eh, delavcev moramo podpirati. Veliko imamo brezposelnih eh, oseb v Evropi, imamo pa tudi veliko prostih delovnih mest. In brezposelni. Eh, tudi eh, niso vsi v enakem položaju, kajti eh, če so posamezniki brezposelni v svoji državi, potem si morda lahko najdejo delovno mesto v neki drugi državi članici. In mislim, da je to pozitivno, kajti na ta način lahko rešimo veliko problemov. S tem se reši težava brezposelnosti v določeni državi članici, medtem Zatem eh, pa so zapolnjena tudi delovna mesta v eh, drugi državi članici, ker morda to vrstne delovne sile ni dovolj. V Evropi vidimo, da mobilni eh, zaposleni eh, veliko prispevajo k bruto družbenemu proizvodu. Torej mislim, da ta mobilnost prinaša veliko prednosti. Ne smemo se osredotočati zgolj na težave. Recimo težave, ki se pojavljajo pri sprejemu eh, teh državljanov. Osredotočiti se moramo na pozitivne vidike. Kar pa zadeva težave, se moramo predvsem ukvarjati z vključevanjem eh, teh eh, zaposlenih, eh, kajti v Evropi imamo skupno kulturo, pa tudi različne kulture in zaradi tega je potrebno poskrbeti, da se državljani zares vključijo v državo, v kateri delajo in da lahko res sodelujejo v družbi. Poleg tega pa se je seveda potrebno boriti proti zlorabam. To je naslednja pomembna točka komisarka je bila prekinjena. Martina Dlabajova iz skupine Alde in prosim, če se držite časa, ki ga imate na voljo, oziroma če ste lahko še krajši. Hvala lepa, gospa komisarka, hvala lepa, da ste prišli k nam in da odgovarjate na naše vprašanja. Na dolgo in široko govorimo o brezposelnosti eh, v Evropi, še prav posebej o brezposelnosti med mladimi. Eh, sama imam podjetniško ozadje in zaradi tega sem zelo zaskrbljena um, zaradi te situacije in sprašujem se, kako lahko rešimo to težavo uh, z brezposelnimi v Evropi. Trenutno imamo 5 milijonov brezposelnih med uh, mladimi, krati pa imamo tudi prosta delovna mesta. Imamo brezposelne, ki bi radi delali, pa ne najdejo ustreznega delovnega mesta. Imamo pa tudi podjetja, ki bi potrebovala delovno silo, pa usposobljene delovne sile ni. Torej, zanima me ta vrzel, ta razkol, ki obstaja med eh, eh, kvalifikacijami in pa eh, med prostimi delovnimi mesti. Kaj nameravate storiti, da bi povezali ta dva vidika v Evropi v naslednjih petih letih? Najlepša hvala za to vprašanje. To je eden izmed velikih izzivov, vsekakor, in eh, z tem izzivom se moramo soočiti. Strinjam se za vašo zaskrbljenostjo, vem, da je to zelo pereča točka. Nekateri menijo, da bi bilo potrebno državljane bolje izobraziti, tako da eh, bi se lahko eh, znašli v družbi. Mislim, da moramo podpirati splošno izobraževanje, osnovno izobraževanje, vendar pa moramo poskrbeti tudi za pridobitev tistih kvalifikacij, eh, ki so potrebne na trgu delovne sile. Tako eh, je potrebno vzpodbujati povezavo med eh, izobraževalnimi ustanovami in pa podjetji oziroma trgom delovne sile. Tudi izobraževanje odraslih je zelo pomembno ne gre eh, zgolj za eh, pridobivanje eh, določenega znanja v mladosti. Znanje lahko tudi nadgrajujemo in če je nekdo brezposeln, mora imeti možnost, da obdrži svoje kvalifikacije. To je zelo pomembno. Dejali ste, da je gospod Juncker sprejel določene ukrepe na področju izobraževanja. Eh, in na področju zaposlovanja ter na področju povezovanja teh dveh področji. Ja, seveda to je zelo pomembno. Izobraževanje mladih, eh, vse življensko izobraževanje, eh, povezava izobraževanja in trga delovne sile, vse to so vidiki, ki so ključnega pomena in ki so med sebojno tesno povezani. Hvala lepa, Tanja Gonzalez v imenu skupine Guengel. Hvala lepa. Eni izmed ciljev uh, strategije Evropa 2020 sta tudi boj proti izključenosti in zniženje revščine. Pravite, da so ukrepi, ki ste jih že sprejeli, eh, takšni, da kažejo že rezultate. V resnici pa v državah članicah ugotavljamo ravno nasprotno, da je tam še več revščine in še več uh, socialne izključenosti. Uh, v Grčiji, naprimer, kjer se je mm, e, stopnja brezposelnosti še povečala in kjer je stopnja brezposelnosti med mladimi najviše v Evropi. In glede na to in ob vseh vrčevalnih politikah, ki nas še toliko bolj oddaljujejo od cilja za Evropa 2020, me zanima, kaj nameravate storiti. In na koncu veliko ste govorili o e, delovni mobilnosti in me zanima, ali je ta mobilnost e, res Eh, nekaj pozitivnega za eh, tako veliko brezposelnost, kakršni smo priča v naših državah. Na moji državi, v kateri je 2 eh, milijona priseljenih ljudi, je to namreč dramatično. Najlepša hvala. Sprejeti so bili močni ukrepi v času krize, to vsi zelo dobro vemo, tako vi, kakor tudi jaz. In seveda je to zelo težavna tema. Te ukrepe smo morali sprejeti, bili so potrebni in seveda imajo ti ukrepi veliko upraviti tudi s solidarnostjo med državami, strukturne reforme naprimer se mi zdijo potrebne, kajti obstaja neravnovesje med prevzemom odgovornosti in solidarnosti. V določenih državah, članicah so bili problemi zelo veliki, ampak ti problemi se niso pojavili eh, zaradi krize. Ti eh, problemi so se eh, le zaustrili v času krize, strukturni problemi pa so že obstajali in seveda tega sedaj ne moremo rešiti. Eh, z zamahom čarobne paličice. Potrebno uh, je skrb, sprejeti dolgoročne ukrepe. Hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na dolgoročne posledice in pri tem je socialni vidik še kako pomemben. Poskrbeti moramo za stabilnost eh, problemov, ne bomo rešili tako, da eh, se ponovno zadolžujemo. Poskrbeti moramo za rast in eh, za zaposlovanje. Potrebujemo finančno stabilnost, stabilnost v zasebnem sektorju, v bančnem sektorju, stabilnost v eh, javnih financah, krati pa moramo uporabiti prožnost. Zasebni kapital je potrebno okrepiti. Potrebno ga je uporabiti in zagotoviti je potrebno rast. Ta rast se bo namreč potem pretvorila v uh, nova delovna mesta in na ta način bomo lahko pomagali tudi številnim brezposelnim. Hvala lepa, sedaj pa Teri Rajntke v imenu zelenih. Najlepša hvala, eh, gospa predsednica, gospa Tyson, tukaj sem, dragi kolegi. Osredotočila bi se na specifična priporočila za države glede eh, pokojninskih sistemov. Zanima me, kako nameravate uresničiti eh, obljube Evropske komisije, kar zadeva podporo državam članicam. Te obljube so bile dane v eh, beli knjigi na temo upokojevanja in pokojninskih sistemov kako nameravate nasloviti trenutna protislovja, ki se pojavljajo v politiki Evropske komisije na področju pokojnin? Kako uh, nameravate pri tem sodelovati z kolegi iz Evropske komisije? In če specifično spregovorim še o ženskah, kako boste zagotovili, da bodo pokojnine žensk enako visoke kot pokojnine uh, Eh, moških namreč vrzel trenutno znaša 39 odstotkov eh, in to je le povprečna številka. V Luksemburgu ali pa Nemčiji so eh, razlike še veliko večje. Najlepša hvala. Pokojninski sistem je seveda potrebno ustrezno spremeniti, zato imamo tudi specifična priporočila za države in. Uh, reforma pokojninskega sistema je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, zagotoviti eh, dostojanstveno življenje za starejše. V beli knjigi eh, so bile podane določene obljube. Eh, pokojninski sistem mora biti predvsem vzdržen, to je najpomembnejši cilj Evropske komisije in če želimo zagotoviti vzdržnost pokojninskih sistemov, potem bodo morale določene države članice izvesti številne spremembe več eh, ljudi mora biti zaposlenih, eh, ljudje eh, oziroma državljani Evrope se ne smejo prezgodaj upokojevati. Poleg tega je potrebno obravnavati tudi pokojnine iz drugega stebra in te je potrebno uvesti v državah, kjer še ne obstajajo. Potrebno se je zauzemati za trajnost in uh, zagotoviti dobro pokojnino za vse. Mladi uh, morajo danes eh, vedeti, da bodo imeli pravico do pokojnine, uh, ko se bodo postarali. Kar pa zadeva uh, vrzel, ki obstaja med pokojninami žensk in moških, to je velik problem in tega problema ne bomo rešili zgolj z reformo pokojninskega sistema. Potrebno si je ogledati življenje eh, žensk, eh, tudi na trgu delovne sile. Ženske je potrebno v večji meri vključiti na trg delovne sile in zagotoviti enako plačilo za enako delo. Ženske zaslužijo manj, zaradi tega eh, prejmajo tudi nižje pokojnine. In uh, poleg tega je tudi manj pokojninskih zahtevkov z strani žensk. Nesprejemljivo je, da ženske niso v enakovrednem položaju. Na tem področju si bo potrebno še prizadevati, vendar pa mislim, da se je potrebno v prvi vrsti osredotočiti na trg delovne sile in zagotoviti priložnosti za ženske na trgu delovne sile. To bo vplivalo tudi na pokojninske sisteme. Hvala lepa, gospod Paul Natl. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Eh, najpomembnejše vprašanje v Veliki Britaniji danes eh, je priseljevanje. To eh, kažejo ankete dan za dnem. 450 eh, milijonov ljudi eh, živi v Evropski mm, uniji, četrt milijona oseb pa se je v lanskem letu priselilo v Združeno kraljestvo. In če poskrbimo za ustrezno perspektivo, to pomeni da je bilo priseljencev za tako veliko mesto, kot je Strasburg. To je povsem nesprejemljivo. Ali boste vi pripravljeni eh, Združenemu kraljestvu dati ponovno po, popolna pooblastila, kar zadeva nadzor nad mejami in pa priseljevanje? Preprost odgovor, da ali ne. Vi ali Evropska komisija? Als men lid wil zijn van de Europese Unie, dan. članice Evropske unije seveda vedo, da je potrebno spoštovati temeljne pravice, da je potrebno spoštovati temeljna pogodbena določila. In ta določila morajo spoštovati vse države članice. In eh, prosti pretok je eden izmed temeljnih vidikov Vem, eh, da je tudi za državljane eh, Združenega kraljestva notranji trg zelo zanimiv. Tukaj ne gre zgolj za pretok eh, blaga in storitev, ampak tudi za pretok oseb. Zato si moramo prizadevati, seveda pa moramo paziti tudi na preglednost tega postopka. Poskrbeti moramo, da bo postopek pravičen tako da eh, ne bo eh, prevelikega pritiska na eh, lokalne organe. Potrebno je ustrezno prilagoditi zakonodajo. Seveda pa moramo zagotoviti mobilnost zaposlenih. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti socialne dimenzije. Ukvarjati se je potrebno z razvojem na tem področju, ta razvoj je potrebno ustrezno ovrednotiti. Temeljna pravica oseb je, da se lahko prosto gibljajo v eh, Evropi in pri tem ne moremo popuščati. Pri direktivi o, socialni, o socialnem usklajevanju pa moramo eh, preveriti, ali ne prihaja do zlorab in če do zlorab prihaja, je potrebno ugotoviti, kateri so razlogi za to. Vendar pa eh, pri eh, prostem pretoku eh, storitev blaga in pa oseb ne želim popuščati. Kaj se nama sod? Gospod Kosa za ELS. Najlepša hvala za vašo zavezanost glede vprašanj, ki se dotikajo invalidnih oseb. K temu ste zelo zavezani. Približno 10 odstotkov ljudi, torej približno 80 milijonov državljanov Evropske unije, živi z invalidnostjo. Evropski sklad za socialne zadeve pa v preteklosti ni zagotovil dovolj sredstev za osebe s potrebnimi, posebnimi potrebami. Šlo je samo za 4 odstotke, tako da me zanima, ali ste zadovoljni s to številko. Upam sicer, da ne. Uh, Če niste zadovoljni, me zanima, kaj boste storili, da se zadeve spremenijo. Kaj boste storili, da olajšate življenje invalidnih oseb? Te osebe so bile zelo prizadete zaradi krize, pogosto se znajdejo na robu družbe. Kako poskušate zagotoviti več sredstev? Prav tako me zanima, kako boste omogočili boljši dostop do zgradb za invalidne osebe. Hvala, kolega. Eh, ja, Najlepša hvala, spoštovani kolega. Strinjam se z vašimi pomisleki. Evropski socialni sklad zagotavlja samo 4 odstotke sredstev za invalidne osebe. Kolikor vem, Evropski sklad eh, namerava minimalno, minimalen odstotek sredstev, ki naj bi bil namenjen eh, os, ogroženim osebam. Tu ne gre samo za invalidne osebe, temveč tudi za druge osebe, ki jim grozi izključenost iz družbe. Gre za osebe, ki nimajo upanja na zaposlitev oziroma je njihova zaposlitev otežena, tako da moramo razpoložljiva sredstva uporabiti čim bolje tako da bi omogočili dostop invalidnim osebam. Komisija si bo prizadevala, da bo ta dostop še izboljšala. Najprej treba zagotoviti, da se spoštuje že obstoječe dogovore. Prav tako pa je treba zagotoviti, da se osebe zavedajo svojih pravic in da vsi ustrajamo pri praktičnem spoštovanju teh pravic. Dostop do zgradb je eno izmed teh vprašanj mislim, da se lahko drug od drugega veliko naučimo na tem področju, ko gre za izmenjavo dobrih praks, naprimer. Prav tako pa je treba zagotoviti tudi, da so proizvodi prilagojeni potrebam invalidnih oseb. Tudi to vprašanje je relevantno. Ne sme pa biti tako, da bi bili ti proizvodi preveč dragi za tiste, ki jih potrebujejo za aktivno udeležbo v naši družbi tako da vam bom stala ob strani, ko se bomo borili za ta cilj. V času tega sklica mandata bi lahko sprejeli specifično zakonodajo. Gospod Kristensen za socialiste in demokrate. Prekarna zaposlenost um, in um, nejasna situacija na trgu ogroža zakonodajo stanje na delovnem trgu. Gospod Juncker je zagovarjal enako plačilo za enako delo v svojem sporočilu. Zanima me, katere konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da boste zaščitili ranljive delojemalce, ko gre za dvomljive prakse, naprimer navidezno samozaposlenost in podobne prekarne prakse. Kako boste zagotovili visoko mobilnost predvsem v sektorju letalstva in cestnega prometa. Eh, Dankjewel, kolega, eh, vodi vrah. Eh, Zero. Najlepša hvala, kolega, za zastavljeno vprašanje. Vem, da obstajajo pogodbe, ki so del stalne prakse v nekaterih državah članicah, v drugih državah članicah pa so to vrstne pogodbe prepovedane. Zdi se, da gre tu za nov pojav. Tako da ne bi smeli pozabiti na to vprašanje v prihodnih petih letih. Treba ga je natančno preučiti. Sicer evropske države lahko sprejemajo zakonodajo na tem področju, obstaja pa tudi evropska zakonodaja, ki je v tem eh, pogledu treba spoštovati. Te pogodbe o delu za nič ur in podobno in so neskladne z nekaterimi evropskimi zahtevami o tem, naprimer, da mora biti sprejeta ustrezna pogodba, ki mora odgovarjati določenim pogojem. Te vidike je treba ponovno preveriti. Tudi vprašanje navidostne zaposlenosti, tu gre za dejanske samozaposlene, ki ne igrajo v skladu s pravili. Želijo se namreč izogniti pravilom, ki smo jih sprejeli mi. Pravi, to so pravila, ki so enotna in katerih najmen je zaščititi državljane v evropskih državah. S temi pogoji naj bi zagotovili tudi izhodišča za pogajanje z delodajalcem, ko gre za zagotavljanje usklajevanja delovnega življenja in družinskega življenja in drugih elementov to so vprašanja, ki jih moramo upoštevati ne samo pri enem ali dveh sektorjih, temveč pri vseh. Tudi pri mobilnih sektorjih, kjer eh, poteka čezmejno delo, je včasih sicer res težko preverjati situacije, ampak treba bo razmisliti o inteligentnih rešitvah, o inšpekcijah, ki jih lahko države eh, članice izvajo skupaj. Treba je zagotoviti, da bomo prek tovrstnih inšpekcij spodbudili tudi zaupanje med državami članicami, ker bodo sodelovali pri teh ukrepih. To je dober predlog, za katerega se bom si bom prizadevala. Hvala, še 20 govorcev je na vrsti. Ko boste podajali svoje vprašanja, prosim, ne oblikujte govorov. Prosim, da date gospe Tyson priložnost, da poda svoj odgovor. Tako da bom od sedaj naprej še veliko bolj stroga, ko gre za časovno omejitev. Sedaj pa Jana Žitnanska za EKR. Uh, važna pani dezignovana komisarka Evropa starnje. V horizonti. Gospa kandidatka za komisarko. Evropska unija se. St- stara. Populacija nad 65 letom eh, starosti bo kmalo znašala tretjino celotnega prebivalstva za Evropsko unijo. Zahteva po socialnih storitvah, pokojninskih storitvah bo torej vsekako narasla. Tu gre za področje oskrbe starejših in eh, tudi za oskrbo invalidnih oseb. To je lahko priložnost za vzpostavitev novih delovnih mest, tako da me zanima, kakšne so vaše zamisli, kako lahko podpremo to vrstna delovna mesta lahko to storimo prek eh, strukturnih skladov. Zanima me, kakšna so orodja, ki so na voljo, ki jih lahko uporabimo za to, da bi omogočili kakovostne storitve na tem področju in spoštovanje človekovega dostojanstva. Hvala. Ehm, Najlepša hvala. Tu gre za skrb. Uh, za oskrbo ostarelih. To je v prvi vrsti naloga regije in držav članic. Mi nismo pristojni na tem področju. Lahko pa državam članicam storimo, stojimo v strani in jih spodbujamo. Oskrba ostarelih mora biti oblikovana. Če to vrstne oskrbe ni, to pomeni, da morajo ostarele osebe skrbeti druga za drugo, kar pomeni, da ne morejo delati in da se soočajo številnimi izzivi. To pomeni tudi, da starejši ne prejmejo kakovostne oskrbe za ostarele, ki smo jim jo dolžni. Kar pomeni, da nimamo nikakršnih izgovorov, da ne bi storili ničesar. Države članice moramo podpreti pri izgradnji teh eh, storitev. Tu imam v mislih predvsem strukturne sklade in socialni sklad. To so instrumenti, ki jih je treba uporabiti, zato da bi se bolje lahko učili drug od drugega. Tako lahko najdemo tudi nove oblike oskrbe in zagotavljajo te storitve. Lahko zagotovimo tudi novo de, nova delovna mesta na področju IKT, na področju ekoloških delovnih mest, seveda je treba poskrbeti za to, da bodo delavci ustrezno usposobljeni. Lahko pa razmišljamo tudi o novih delovnih mestih na področju oskrbe starejših in to, ta delovna mesta moramo podpreti prek skladov, ki že od. Obstajajo. Podpreti moramo države članice, tako da se bomo lahko učili drug od drugega in eh, da bodo vsi akteri ustrezno obveščeni o teh dragocenih storitvah regije, province in države članice lahko torej to stori, te storitve učinkovito izvajajo. Sedaj pa Jana Tom za Alde. So, thank you, chair. Uh, discrimination. Hvala, predsedujoča. Diskriminacija na področju zaposlovanja je izziv za gospodarsko učinkovitost Evropske unije in ima lahko negativen uh, vpliv na zaposlovanost in mobilnost delovne sile. Diskriminatorne prakse zamajajo gospodarsko rast. Boj proti diskriminacijo na podlagi različnih, uh, zaradi različnih razlogov, naprimer um, rase državljanstva ali spolne usporednosti, usmerjenosti je prisotna v različnih državah članicah. Antidiskriminacijska politika je torej tista, ki jo potrebujemo tako na ravni držav članic in na ravni EU. Kaj boste storili, da boste spodbujali uporabo trenutno obstoječih direktiv na, na področju boja proti diskriminaciji? Kaj boste storili za to, da bi okrepili boj proti diskriminacijo na področju zaposlovanja in na povezanih področjih? Hvala. Ja. Eh, Najlepša hvala. Diskriminacija je v nasprotju z našo osnovno zakonodajo. Potruditi se moramo po najboljših močeh za to, da diskriminacija v naši družbi ne bo imela mesta. Treba je zagotoviti, da se uporablja obstoječo zakonodajo. Treba se obrniti na države članice in eh, preveriti, ali se spoštuje zakonodajo in se jo v praksi dejansko izvaja. Če ugotovimo, da ni tako, je treba ugotoviti, kje so šipka mesta. Treba je sprejeti dodatno zakonodajo in eh, zagotoviti ustrezno izvajanje obstoječe zakonodaje. Ko bo šlo za zagovarjanje teh načel, bom sama tista, ki bom najbolj glasna na tem področju. Skupaj s kolegi v komisiji si bomo prizadevali, da bi v našem naboru orodi izbrali najboljša za boj proti diskriminaciji. Diskriminacije ne bi smelo biti. Treba bi bilo zagotoviti spoštovanje, enakopravno spoštovanje vseh oseb, tako na delovnem mestu, kot tudi v družbi nasplošno. Sama bom zagotova en izmed tistih, ki se bomo trudili, da se bo da se bo izkonirinila diskriminacija. Sedaj pa ne, neoklis eh, silikiot iz Zagoje Engel. Hvala. Gospa kandidatka za komisarko, v svojih pisnih odgovorih ste omenili usklajenost eh, med veščinami in uh, prosto, prostovoljni, prostimi delovni mesti. Tu gre za strukturne izzive. Razlog za to je tudi politika, ki jo sprejemlja Evropska unija. Države članice včasih ne morejo prilagoditi svoje zakonodaje zato, da bi uskladile situacijo nacional, na nacionalni ravni. V južnih državah, ko se soočamo naprimer z reševanjem proračunov, prihaja do napadov na delavce, tudi zaposlovalci se soočajo s številnimi težavami, ni pa nikakršnega posodovanja. Prihaja do kršitev temeljnih človeških pravic tudi strani vlad. Govorili ste o solidarnosti tega načela ne, spro, ne spoštujejo ne banke, ne zaposlovalci. Zanima me, kako boste spremenili politiko Evropske unije tako, da bi zagotovili dostojne pogoje za delo. Kako boste zaščitili pravice delavcev predvsem v južnih državah? Ja, dankjewel kolega. Kolega, ik ben er mij heel goed van bewust dat uh, sommige van onze lidstaten. Najlepša hvala, kolega. Zavedam se, da so nekatere države zelo trpele zaradi krize in njenih posledic. Te, to lahko pripišemo tudi ukrepam v izrednih razmerah. Ne smemo pa pozabiti na razloge za krizo. Res je, da danes še obstajajo številni izzivi, s katerimi se moramo soočiti. Ena izmed zaobljub, ki jo lahko podam in uh, tudi Jean-Claude Juncker je prosil, da to vključim v svoje delo, je, da bom pri ocenjevanju držav članic zagotovila, da upoštevamo več socialnih kazalnikov, da jim pripišemo večjo vlogo v kontekstu priprav priporočil za posamezno državo. Mislim, da je treba zagotoviti, da se dobro zavedamo tega, kaj se dogaja v vsaki posamezni državi, tako da se ne moremo osnovati samo na statistike. Treba je globje preučiti razloge za posamezne krize. Tako da mislim, da lahko skupaj z vami pripravimo dobra priporočila in eh, predvidimo ustrezno podporo. Naj omenim še nadaljno točko, ki je zelo pomembna. Ko gre za potrebo po ukrepih, ki naj jih sprejmejo države članice, je treba izvesti tudi v oceno učinka na socialne razmere. Trojka in Evropska komisija morajo, kot veste, v tovrstnih primerih eh, urgentno ukrepati. Tudi v parlamentu smo predstavili ta poročila, tako da smo spoštovali demokratično legitimnost. Spremljali smo posledice sprejetih ukrepov, tako da si ne smemo zatiskati oči pri nadaljem delu. Ne moremo reči, da je najhuše že za nami. Nismo še rešili vseh težav. Tako da moramo v nadaljevanju biti dobro osveščeni, ko nadaljujemo z ukrepi in se bolj osredotočiti na socialne vidike, tako da bomo lahko dejansko ustvarili nova delovna mesta, kajti to je tisto, če se primankuje. Rast v Evropi je pomembna, treba je zagotoviti vlaganja v državah, ki se soočajo z največjimi težavami. Gospa Deli. Dobro dan, gospa Tisen, dobro, dobrodošli, tukaj sem, mi vidite. Zelo zadovoljna sem, da lahko vprašanje postavim ženski. Saj nas je v tem odboru žensk premalo, torej dobrodošli v našem odboru. Vprašanje imam zelo direktno. In sicer pogajanja o sporozumu TTIP. Ali mislite, da bodo socialni standardi lahko žrtvovani v imenu prostotrgovinskega sporazuma? Um, In zato sprašujem naslednje, ali nam lahko danes zagotovite, da nič in nihče ne bo vplival na zakonodajo, ki zagotavlja socialne pravice in nič ne bo zmanjšalo pravic, ki jih trenutno že imamo na tem področju. Äh, Najlepša hvala pogajanja v okviru sporazuma za transatlantsko partnerstvo se bodo nadaljevala, ko bo sestavljena nova komisija. Gospa Malmstromova je pri, sedaj pristojna za to področje. Vključen pa je tudi generalni direktorat za zaposlovanje, tako da bomo pazili na ta vidik. Tu ne gre samo za pogajanja v okviru trgovine, gre tudi za spoštovanje socialnih standardov. Obstajajo tudi pristojni v naši ekipi, ki pazijo na te vidike. Tako da mislim, da bomo zagotovili, da bomo upoštevali tudi ta vprašanja. Prizadevati si moramo za dogovor. pri katerem ne bi zniževali svojih standardov zato, da bi pritegnili naložbe. Glede tega se strinjamo. Treba je zagotoviti, da bo imela vsaka država članica pravico sprejemati zakonodajo v svoji državi, ko gre za delovno pravo in socialna vprašanja. Kot ste dejali tudi sami, konvencije Mednarodne organizacije za delo so trenutno tarča. Tu gre za zahtevo, da ZDA sprejmejo številne konvencije mednarodne organizacije za delo, da jih ratificirajo. Če bo prišlo do sprejetja dogovora TTIP, bi torej standardi te organizacije veljali posod po svetu. Standardi MOD so dobri, Tako da mislim, da ni razlogov, da bi se bali, da bomo dovolili zniževanje standardov na področju sociale in varstva živil. Gospod Nutal za FTD. Hvala kandidatka za komisarko, hvala za um, odkrit odgovor, ko ste dejali, da ne bo prišlo do ponovnega pogajanja o svobodi gibanja v Evropski uniji. Bi zastavil še eno nadaljno vprašanje. Zanima me, ali boste razmislili o določenih odpustkih za Združeno kraljestvo, kar se tiče delovne mobilnosti, zato da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Če Združeno kraljestvo ne bo zmoglo sprejeti reforme na tem področju, ali menite, da bi potem moralo Združeno kraljestvo zapustiti Evropsko unijo? beste collega dat is een vraag die je niet aan mij kan stellen. Eh, Spoštovani kolega, to ni vprašanje, ki bi bilo pravzaprav naslovljeno name, sama o tem ne morem odločati. Jasno pa mora biti, da obstajajo pravila, da najdemo osnovna načela, ki so zapisana v pogodbi, ki jih eh, ne gre črtati. Kaj ti drugače? Bi zamajali celotno strukturo Evropske unije in tega ne moremo sprejeti. Komisar, predsednik komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da se ne bo pustil izsiljevati strani posameznih držav članic. Treba pa je preveriti, kaj lahko na teh področjih storimo. Seveda pa kot uh, kandidatka za komisarko za zaposlovanje socialne zadeve in mobilnost delovne sile ne moram na lastno pest eh, dejati oziroma svetovati Združenemu kraljestvu, v katerih okoliščinah bi bilo dobro zapustiti Evropsko unijo. Ne. Treba si je prizadevati za skupno razumevanje. Treba je pozorno prisluhniti drug drugemu in eh, se osredotočati na težave, s katerimi se soočamo. Moramo pa najprej začeti s previdnimi razpravami, na to pa lahko razmišljamo o nadaljnih ukrepih. Sedaj pa Veronika Lope Fontanje za ELS. Konferenci, na kateri politici. Se pravičujem, gospa Jazlovecka. Kar se tiče mm, akterjev na področju zaposlovanja, naj povem, da zelo cenijo delovanje Evropske unije na tem področju. Mobilnost je za nas zelo pomembna. Če želimo zgraditi trdno zgradbo, vemo, da so temelji najpomembnejši pri sami zasnovi. Tu bi vas opozorila na direktivo o napotenih delavcih. Podatki, ki se zbirajo na podlagi te direktive, so razlog za nekatere pomisleke. Zanima me, ali menite, da bi lahko na lokalni ravni zbirali konkretke podatke, podatke, ki so natančni in pravilni, zato da bi lahko sprejeli najboljše ukrepe. Bi bilo dobro pritegniti k sodelovanju tudi lokalne partnerje. Samo upravljanje v številnih regijah Evropske unije torej lokalni akteri naprimer ne poznajo najbolje nekaterih eh, pobud Evropske unije, naprimer agende za leto 2020. Kako bi to izboljšali? Um, ja, natur... Najlepša hvala, gospa Jezlovečka. Obveščenost je seveda najboljša osnova za oblikovanje politik. Ko pravite, da primankuje informacij in da akteri niso dobro obveščeni, potem mislim, da moramo najprej izbrati informacije, ki jih potrebujemo, tako da bomo dobro seznanjeni z vprašanje. Že večkrat sem povedala, da je treba zagotoviti, da smo obveščeni o situacijah v posameznih državah članicah. Potrebujemo torej več informacij. Poleg tega želimo vključiti oziroma pritegniti k sodelovanju tudi lokalne akterje, ko gre za socialne inovacije. Predvideli smo tudi finančna sredstva za lokalne in regionalne uprave. Mislim pa, da se moramo ob tem zavedati, da so na tem področju pristojne države članice in da je težko za komisijo stopiti v stik z lokalnimi skupnostmi. Treba je razmisliti o okvirih sodelovanja. Če pa vidimo, da obstajajo določeni priložnosti za izboljšanje praks, pa jih moramo uporabiti. Zakonodaja in sredstva, ki so na voljo, morajo biti uporabljena učinkovito. Če ugotovimo, da sredstva in zakonodaja niso ustrezno uporabljeni, potem je treba stopiti v stik z državami članicami in zagotoviti, da ustrezno uporabljajo orodja, ki so na voljo. Vsekakor je treba zagotoviti sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Različni viri pravijo, da lokalno prebivalstvo ni seznanjeno s pravili. Če želi neka oseba postati mobilna in ni seznanjena s pogoji oziroma jih ne izpolnjuje, potem pride do težav. Tako da je treba zagotoviti osveščenost prek vseh naših projektov. Treba je stopiti v stik z državami članicami in zagotoviti, da bo prišlo tudi do obveščanja na lokalni ravni. Gospa Blinkevičjute za socialiste in demokrate. Hvala predsedojoča, gospod In hvala, gospod Tyson. Rezultat gospodarske in finančne krize in posledice zategovanja pasu so revščina. Revščina med otroci je v hudem porastu. 27 odstotkov vseh otrok eh, v Evropski uniji je bilo leta 2011 ogroženih zaradi revščine in socialne izključenosti. Evropska unija ne skrbi najbolje za najranjivejše elemente v naši družbi. Tako da me zanima, katere specifične ukrepe boste sprejeli za to, da bo Evropa izpolnila cilje, ki se jih je zastavila v strategiji Evropa 2020. In kakšno je vaše stališče glede uvedbe jamstva za otroke? Podobno kot eh, ste uvedli pobudo za mladostnike, zato da ne bi pozabili na nobenega otroka. Hvala. Otroci so zelo dragocen del naše družbe. Če se znajdejo v revščini, tega ne smemo sprejeti, tako da bom storila vse, kar bo v moji moči, da skupaj z vami rešimo to vprašanje. Revščina je eno izmed tistih vprašanj, ki se dotika držav članic. Tu moramo zagotoviti pomoč državam članicam. In to že počnemo. Sodelujemo z organizacijami in strokovnjaki, ki delajo na področju revščine. Ko ugotovimo, da prihaja do revščine, je treba ukrepati v primeru, da ugotovimo, da države članice ne sprejemajo učinkovitih ukrepov. Ampak sama politika boja proti revščini ne bo dovolj. Treba je razmisliti o družbenem ustroju. Treba je zagotoviti, da bo že pred rojstvom otrok eh, na voljo dober sistem, da so na voljo vrci primerno izobraževanje in storitve za podporo družinam. Tako da, čeprav se dr družine morda za nekaj časa znajdejo v revščini, bi morali obstajati mehanizmi, ki jim pomagajo tako, da bodo na koncu imele te družine boljšo priložnost. Ne smemo jih pustiti nemočne. Naši programi že predvidevajo ukrepe na tem področju. Treba je zagotoviti, da bomo prisluhnili drug drugimu na tem področju. Tudi strategija Evropa 2020 je dobra in še naprej se bomo prizadevali za ta področja tudi v kontekstu izpolnjevanja priporočil za posamezno državo. Helga Stevens za EKR. Spoštovana kandidatka za komisarko, prihajava iz iste manjše regije. In zavedam se, da se države članice in regije soočajo s številnimi izzivi. Države članice se morajo soočiti s težavami na področju mobilnosti prek strukturnih sprememb. To je zagotovo v interesu širšega gospodarstva. Zanima me, kakšne možnosti so na voljo za regijo, kot je Flandrija, da lahko prejme več naložb in eh, da zmanjša stroške in eh, spoštuje širše politike Evropske unije. Hvala za zastavljeno vprašanje. Zdi se mi, da ste izpostavili vidike infrastrukture. Za tiste, ki ne prihajate iz iste regije kot mi dve, je morda težko razumeti celoten kontekst. Tu gre za številne gradbene projekte, gre za vprašanje, ali bi bile naložbe v te projekte podprte. Naj tu povem, da je treba spoštovati obstoječa pravila. Ko gre za manjšo regijo, naprimer Flandrijo v okviru Belgije, je treba upoštevati specifično situacijo. Ko gre za izdatke regionalnih eh, vlad eh, že omogočamo določeno spremljanje. Tudi Eurostat eh, spremlja pravila, ki jih je treba spoštovati v posameznih regijah Evrope. Eurostat preuči te podatke in na to neodvisno presoja o dejanskem stanju. Kot komisarka za Belgijo ne povem, da če bom naletela na podobne težave v drugih državah, v drugih regijah, potem ne bom mogla dati konkretnih predlogov. Bodo pa vsi primeri ustrezno obravnavani. Tu bi podalila tudi funkcionalno neodvisnost Eurostata to je ne samo moja dolžnost, temveč tudi na moja, moj namen. Sedaj pa gospod Weigel, skupine Alde. Danes je, današnji dan je posvečen eh, je da, mednarodni dan starejših oseb in eh, eh, ravno s tem v zvezi bi vam rad postavil vprašanje, ali boste delali na celoviti evropski strategiji za prilagajanje demografskim spremembam v evropi. očitno je da potrebujemo celo vrsto novih instrumentov ki bodo zaščitili ta velik del evropske populacije in glede na čas ne morem iti v detajle. dejstvo pa je da starejši v evropi nimajo učinkovitih eh, lobističnih kanalov zato bo veliko odvisno od vaše dobre volje. na primer eh, instrument ki bi omogočil zaposlovanje ljudi ki so ostali brez službe in so v starostni skupini med petinštirideset in petinpetdeset leti to bi bil nek primer dobrega posredovanja evropske unije. collega ehm, collega eh, u zegt ja ze oudere mensen hebben niet genoeg lobbykanalen. Najlepša hvala za vprašanje. Dejali ste, da starejšim ni na voljo dovolj um, lobističnih kanalov. Naj se odzovem na to vprašanje. Zelo dobro se že vse čas zavedam, da, ehm, obstaja, da imajo nekatere skupine v družbi na voljo dobre kanale za um, okrepitev svojih stališč. Na voljo imajo tudi boljša finančna sredstva za lobiranje. Druge skupine pa nimajo teh možnosti. Kot komisarka in tudi kot poslanka sem vedno dejala, da je treba prisluhniti ljudem. Treba je poslušati tudi mnenja lobijev, ampak je treba upoštevati, da si nekatere skupine lobiranja ne, privo, ne morejo privoščiti, tako da je treba upoštevati tudi njihove težave. Nekateri se bolje združujejo in lahko zagovarjajo svoje pravice in to lahko spodbujamo. Seveda je treba storiti ko to, kar ste dejali vi. Treba je poskrbeti za vse ljudi. Treba je zagotoviti, da bodo starejši lahko ostali aktivni. Naše prebivalstvo se stara in prišlo bo tudi do primankljaja delavcev v prihodnosti, tako, tako da je treba zagotoviti, da bodo delovno aktivni vsi, tako da si bomo lahko privoščili pokojnine. Treba je zagotoviti, da bodo imeli posamezniki ustrezne veščine. Treba se osredotočiti na vse življensko učenje. Vse to so področje, na katera se moramo osredotočiti. Poleg eh, usposabljanja je treba zagotoviti tudi delovna mesta za starejše, kar pomeni, da mora priti tudi do premika v samem načinu dela. Treba je zagotoviti način dela, ki bo omogočal starejšim, da delajo dlje. Tako lahko zagotovimo aktivno staranje in vključenost starejših v dostojno zaposlitev. Treba je razmisliti tudi o vzdržnih pokojninih. Mislim pa, da smo o teh vprašanjih že spregovorili. Sedaj pa Sven Šulce za EPP auch mit meiner Spoštovana gospa Tyson, tudi ob mojem vprašanju boste še enkrat imeli priložnost se dotakniti pomembnega vprašanja dem demografije. Mislim, da čas pritiska na nas. Demografska sprememba je ena izmed najpomembnejših tem našega časa. Evropska unija se bo, kot ste tudi sami dejali, soočala s številnimi izzivi. Prebivalstvo se stara. Prav tako pa se zmanjšuje stopnja rodnosti v številnih državah članicah. Ti dejavniki so pomembni za socialno in gospodarsko politiko. Vplivajo tudi na sisteme socialne varnosti v naših državah in na zaposlovalno politiko. Morda bi lahko ponovno navedli en konkreten ukrep, ki ga boste vi in Evropska komisija sprejeli v kontekstu demografskih sprememb. In še eno vprašanje, kako lahko spostavimo trajni pokojninski sistem? Kdaj lahko predvidimo sprejetje in sedaj je bil prekinjen mikrofon? Gospa Tajsen, prosim. Eh, ja, danke vam, kolega. kolega den... Ja, hvala lepa. Mislim, da je zel, dejansko zelo pomembno, ko govorimo o Evropi inovacij, razmišljati ne le o raziskavah in, in inovacijah za industrijo, temveč tudi o raziskavah in razvoju na področju novih storitev, novih politik, zato da se bomo odzvali na nove socialne izzive. Seveda ta demografska situacija ni tako zelo nov pojav, že veliko let se tega zavedamo, saj se to uh, dogaja pred našimi očmi. Žal pa ugotavljamo tudi, da v številnih državah uh, na to reagiramo prepozno. Pa tudi, če ni prepozno, je gotovo skrajni čas, da začnemo ukrepati. Tako da to, kar imenujemo socialne inovacije, to ne pomeni, da zdaj lahko preobrnemo demografske tendence, ampak skušati pa moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da bodo države članice lahko pripravile eh, nove storitve na socialnem področju, na področju izobraževanja, usposabljanja eh, in tako naprej. Torej, na evropski ravni eh, si lahko prizadevamo za razširjanje znanja za razvoj novih metod. Vsekakor pa eh, je treba zagotoviti tudi, da bodo deležniki v državah članicah informirani in aktivni. Zavedati se moramo tudi novih eh, elektronskih eh, oblik podpore pri tem delovanju. Zavedati se moramo, da potrebujemo nove oblike za oskrbo, nego in tako naprej. Vse to pa lahko oblikujemo v obliki priporočil um, in pri tem se moramo predvsem učiti eni od drugih. Sedaj pa Petra Kamervert, predstavnica socialistov in demokratov v okviru odbora Kult. Najlepša hvala. Visoka brezposelnost med mladimi je eden izmed eh, največjih problemov v številnih državah članicah. Tega problema ne bomo mogli rešiti z nekaj lepimi projekti, potrebno poskrbeti za ustrezno strukturo. Na številnih primerjih v državah članicah vidimo, da je kombinacija eh, dvojnega izobraževanja dober pristop eh, namreč. Eh, Tukaj gre za ustrezno porazdelitev odgovornosti med eh, podjetji, državo in zaposlenimi. Katere pobude nameravate sprejeti za uspodbujanje dualnega sistema izobraževanja in uh, ali nameravate podpirati države članice pri vzpostavitvi takšnega sistema? Kakšno bo sodelovanje med uh, generalno direkcijo za zaposlovanje in pa izobraževanje? Mevrouw, ähm, mevrouw, ik ben er mee met u. Hvala lepa, gospa. Seveda, prav tako kot vi, se dobro zavedam, da ta paralelni sistem izobraževanja in dela v podjetju lahko prinaša izredno dobre rezultate. Vemo, da tisti, ki so vključeni v ta sistem, lahko bistveno laže pridejo do delovnega mesta. In zato je dejansko treba delati na tej možnosti prehoda iz izobraževanja na zaposlitev. In to, kar pravite o tem, je zelo všeč. Kaj pa lahko naredimo na evropski ravni, glede na to, da je izobraževanje v pristojnosti držav članic? Eh, zahvaljujoč določenim inštrumentom, ki jih imamo na voljo, vendarle lahko državam članicam pomagamo. Torej, konkretno, določeni sporazumi že obstajajo. In zdaj vse vsem deležnikom lahko omogočimo, da si bodo izmenjavali mnenja, primere dobre prakse, da bodo imeli eh, staže, seminarije, usposabljanja, usposabljanja za vajence. Lahko pa tudi sodelujemo na področju kulture. In gotovo ste opazili v pismu, eh, ki smo ga prejeli od Jean-Claude Junckerja, da je omenjen, na, omenjen tudi ta generalni direktorat. opazili ste gotovo, da je zdaj vprašanje izobraževanja in vseživljenskega učenja eh, tudi vključeno v področja, ki jih pogriva Generalni direktorat za zaposlovanje. Tako da to je povezano tudi z vsemi drugimi projekti, kakršni so Erasmus, plus, sodelovanje na področju kulture, čezmejno sodelovanje eh, za učitelje, in eh, za tiste, ki so vključeni v določeno strokovno usposabljanje. Torej, vsi ti imajo zdaj možnost za vključitev v izmenjave, mi pa eh, bomo bdeli nad financiranjem teh projektov izmenjav. Renate Weber iz skupine ELS. Najlepša hvala, gospa predsednica, kandidatka za komisarko. Zelo spoštujem vaše izjave glede prostega protoka oseb in glede mobilnosti delovne sile. Strinjam se z vami tudi, da potrebujemo drugačen način izobraževanja, da potrebujemo poklicno izobraževanje, zato da bi bolje povezali pomankanje delovne sile na določenih področjih in pa brezposelne. Moje vprašanje pa je, kako daleč ste pripravljeni iti pri priporočilih glede spremembe učnega načrta? Ali ste pripravljeni predpisovati učni načrt državam članicam? Kateri sistem nameravate uporabiti? Ja, danke vel, mevrouw Weber. Um, verplichtingen. Hvala lepa, gospa Weber. Prisiliti bi bilo težko. Nimamo pristojnosti na področju izobraževanja v tem smislu, da bi lahko odločali o vsebini programov. Zato so pristojne države članice in njihove regije. Lahko pa sodelujemo, eh, zbiramo podatke, svetujemo in to je gotovo res za eh, poklicno in tehnično izobraževanje. Kaj vam lahko tu ponudimo? Mislim, da predvsem znanje, poznavanje situacije v različnih državah članicah in skušamo lahko zagotoviti, da se bo to razširilo tudi vse ostale države članice, da se bodo lahko tisti, ki delajo znotraj teh programov, spoznali med seboj, sodelovali in tako naprej. Izkazalo se je že, da tako sodelovanje zelo veliko prinese. Eh, sama porazdelitev nalog pa je v pristojnosti držav članic. Tako da eh, predvsem moramo spodbujati to sodelovanje, izmenjavo informacij in eh, s priznavanjem rezultatov teh procesov izobraževanja, tega poklicnega izobraževanja, bomo lahko prispevali k temu, da se bodo ti posamezniki lahko vključili v svoj reguliran poklic. Eh, lahko zagotovimo to, da se bodo priznavali določeni staži opravljeni v eni državi, tudi v drugih državah. Vse, kar zadeva to področje medsevojnega sodelovanja, lahko izboljšamo. vsak, ki je bil vključen v takšen eh, tečaj, v takšno izobraževanje, je gotovo lahko pridobil toliko um, znanja in veščin, da jih lahko uh, uporabi in izboljša tudi um, mobilnost na področju dela. Gospa Irače Garcia Perez ima besedo. Hvala, gospod. Tyson, gender mainstreaming, načelo enakosti spolov, bistvenega pomena v vseh evropskih politikah, na vašem področju pa še toliko bolj. Razkorak v plačah med moškimi in ženskami presega že 16 odstotkov v Evropi. E, ženske dobivajo za 39 odstotkov nižje plače od moških in 25 odstotkov žensk je v tveganju za revščino in socialno izključenost. In pri tem scenariju si je treba ogledati ukrepe, ki jih nameravate spodbuditi za to, da boste zmanjšali ta razkorak na vseh treh področjih in mislim, da so potrebni zakonodajni ukrepi, za to, da bi lahko dosegli zmanjšanje tega razkoraka, to vas sprašujem. In še na zadnje, kako, kako nameravate vključiti moške in še zlasti vaše kolege komisarje v to tako pomembno nalogo za zagotavljanje enakosti med spoloma? Dankjewel, kolega. Ik zal met het laatste beginnen. Mannen of vrouwen in de commissie. Die... Um, draga kolegica, začela bom uh, od zadaj. Uh, tako moški kot ženske članice Evropske komisije morajo zagotavljati enakost med spoloma. To je pravica, ki jo zagotavljamo v Evropski uniji, enaka plača za enako delo. To je nekaj, za kar se zauzemamo. Vsi eh, členi rimske pogodbe so že usmerjeni v to, v zagotavljanje. Eh, enakih možnosti za oba spola. Torej, ali lahko sprejmemo še kakšne dodatne zakone za to, da bomo to dodatno spodbudili, dvomim. Menim pa, da moramo zagotoviti upoštevanje in uresničevanje vseh že doseženih eh, dogovorov, eh, da bomo dosegli to, da bodo dejansko mo ženske plačane enako za delo, eh, ki ga upravljajo enako kot moški. Zdaj, mm, usiliti to z kakšnimi novimi zakoni se mi ne zdi eh, dobra rešitev, treba je samo uporabljati tiste, ki jih že imamo. Zdaj, eh, isto plačilo za isto delo. To je ena točka. Druga točka pa je, da je treba ženske na isti način vključiti na trg dela, zato da bomo to lahko zagotovili. Ženske namreč eh, veliko bolj uporabljajo oblike zaposlitve, eh, ki niso tipične delo z, z skrajšanim delovnim časom eh, ali prekinejo delo zaradi porodniškega dopusta, prej se upokojijo. Torej, zelo veliko razlik je tudi na tem področju pri upokojevanju. Torej, če bi želimo zagotoviti, da bodo ženske bolj vključene na trg dela, bomo morali več storiti za to, da bo to mogoče. To pomeni eh, imeti primerno infrastrukturo tudi za varstvo otrok, za podporo družinam in tako naprej. Vse to so področja, na katerih je treba delati za to, da ne bo treba ženskam izstopati in se umikati iz trga dela. Tukaj lahko veliko naredimo. Eh, zato pa moramo še naprej poslušati dobro eni druge. Hvala lepa, Konstanc Legrip, v imenu odbora za ženske in skupine ELS. Beseda je vaša. Eh, Hvala, gospa predsednica, gospa kandidatka za komisarko. Z velikim zadovoljstvom sem prisluhnila vašemu odgovoru na prejšnje vprašanje in zadovoljna sem, ko sem slišim, da ste pripravljeni na vašem položaju, če boste potrjeni, eh, delati na tem, da se zagotovi večja enakost eh, med moškimi in ženskami na področju dela, na področju eh, plačila, da nameravate tudi zmanjšati te razkorake v višini plač in pokojnin. Tako da to smo si zdaj zapomnili, to vaše prizadevanje. Eh, mogoče pa bi lahko šli še na malo naprej v vašem odgovoru, glede na to, da gre za temo, ki je zelo pomembna za naše državljanke in državljane, bi vas vprašala, katere konkretne pobude nameravate um, prevzeti skupaj s kolegom, s, eh, zadolženim za enake možnosti, zato da boste prispevali k boljšemu uresničevanju obstoječe zakonodaje. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Konkretni ukrepi za uresničevanje zakonodaje, za izvajanje zakonodaje, torej najprej. Uh, si moramo ogledati, kakšna je realna situacija. Pogosto je to tisto, kar nam manjka. Ne poznamo, kaj se dejansko v državah članicah dogaja. In če države članice zakonodaje ne izvajajo, se tam to pozna in zato moramo spodbuditi države članice, da naj sprejmejo nove inštrumente, če je to potrebno, oziroma izvajajo obstoječe inštrumente za preprečevanje diskriminacije na podlagi spola. Eh, moram povedati, da sem bila zelo zadovoljna, ko nam je mm, izvoljeni predsednik komisije Jean-Claude Juncker eh, rekel, da bi si želel, da bi bilo v kolegu Evropske komisije eh, še več žensk. In to ne zato, ker si tako želi Evropski parlament, temveč ker je prepričan, da je. To pomembno, rekel mi je Marjan, v 21. stoletju smo, prepričan sem, da imajo tukaj ženske svoje mesto. in ne bom zadovoljen, če bo v naši ekipi premalo žensk. Tako da sam je o tem res pripričan in tudi kolegica zadolžena za enakost spolov eh, bo gotovo vključena v to sodelovanje. Tako da, če me sprašujete, ali sem feministka, kar me pogosto sprašujejo, brez oklevanja odgovorim pridrdilno in tako bova eh, gotovo dve, ki se bova lahko borili na tej fronti. Mislim, da je to eh, naša naloga. Hvala. Gentile. Eh. Besedo dajem Eleni Gentile iz skupine socialistov in demokratov. Ja, hvala tudi sama bi se želela obrniti na gospod Tejsen. Finančna kriza in varčevalni ukrepi so imeli zelo hud učinek. Brezposelnost se je še povečala, socialne storitve so se razrahljale in e, socialne ugodnosti so bile drastično znižane. Tak položaj je nespremljiv okrepiti moramo mrežo socialnega varstva in programe za socialno podporo, s pomočjo katerih lahko preprečimo, da bi nekateri izviseli. Kar zadeva Evropski pravni okvir, me zanima, gospa Tejsen, ali je možno, ali nameravate ustvariti nek načrt, socialnega varstva, znotraj katerega bi bil, bil zagotovljen splošni dostop do teh storitev, pa tudi uh, uvedba zajamčenega dohodka, da bi vsi evropski državljani imeli možnost za dostojno življenje. Kaj menite o tem? Uh, ja, vaše vprašanje je zelo pomembno. Ali sem se pripravljena za to zauzeti? Da uh, imamo pogodbo, njeno besedilo, ki je naša rdeča nit. Imamo tudi program uh, predsednika Jean-Claude Junckerja, na podlagi katerega je bil izvoljen tukaj v parlamentu. Torej, res potrebujemo primiren uh, eh, okvir na socialnem področju, ki je podlaga tudi za primeren okvir na gospodarskem področju. Uh, Eh, dejstvo pa je, da potrebujemo takšen socialni okvir, ki bo vzdržen in to moramo zagotoviti. To je naša naloga. Ali to pomeni, da bomo razvili nek specifični evropski okvir, znotraj katerega bodo vse države članice zavezane k spoštovanju pravil, mislim, da ne bo šlo za nek tak nov pravni inštrument. Ehm, mislim, da uh, imamo že številne pravne inštrumente sprijete na podlagi pogodb, ki zadevajo mm, delovni čas, uh, pravice delavcev uh, in tako naprej. In mislim, da uh, je to okvir, ki ga moramo uh, upoštevati in izvajati. Vprašali ste me, glede eh, minimalne plače. O tem nismo govorili. Govorili smo o zajamčenem dohodku, ne pa o minimalni plači. In to je zelo pomembno. Opredelitev minimalne plače v vseh državah članicah. O tem je prepričan tudi eh, izvoljeni predsednik komisije. Vendar pa žal nimamo možnosti, da bi to uzakonili. Imamo pa 53. člen pogodbe, ki eksplicitno pravi, da nismo pristojni za določenje višine plač. Torej, to ni pristojnost Evropske unije. Lahko pa spodbujamo spodbujamo države članice k temu, zlasti k določitvi eh, najnižje zajamčene plače, zato ker je to pomembno. Eh, spodbujamo lahko torej države članice in socialne partnerje eh, v tej smeri. Ne moremo pa usiliti oziroma prisiliti držav članic, da to najnižjo plačo uvedejo, če še nimajo. Gospa Marija Arena. Eh, SND. Hvala in dobrodošli, gospa Tejsen. Po krizi iz leta 2008 in v tem kontekstu socialnega, okoljskega in gospodarskega tampinga, ki ima takšne posledice v Evropi, eh, smo videli, da je bilo že 16 tisoč podjetij restrukturiranih in povzročilo kakšnih milijon brezposelnih. V nekaterih državah so v sodelovanju z socialnimi partnerji uvedli posebne strategije za podporo tem delavcem, naprimer zakon Renault iz Francije, ki ga dobro poznate. Uh, Eh, znotraj tega se delavcem nudi informacije in se jih um, seznanja o orodjih, ki jih imajo na voljo. Torej, ali bi uh, takšno delovanje lahko podprli s sprejetjem um, okvirne direktive? Uh, in uh, direktive, ki bi preprečila naši industriji oziroma ki bi naši industriji omogočila, da bi se uspešno borila proti nelojalni konkurenci izven Evrope. Hvala lepa. Uh, restrukturiranje, prestrukturiranje podjetij je dejstvo. Tega je veliko in tega še bo veliko. Zdaj, Eh, seveda se moramo na to pripraviti vnaprej in to na makroekonomski in na mikroekonomski ravni pri čemer je treba seveda uh, nuditi primerno podporo delavcem in jih vključiti v posvetovanje. Vsi delavci v določeni regiji morajo imeti možnost, da se združujejo. in morajo imeti možnost, zlasti če so na tem, da izgubijo delo, pridobiti druge veščine in znanja. Tako da se lahko določena regija, mesto um, in družba pripravi na tako uh, prestrukturiranje, če o tem razmisli vnaprej. To je zelo pomembno. Uh, imeli smo že enkrat na mizi uh, predlog besedila za to področje, vendar pa uh, se je izkazalo, da komisija o tem ne more odločati, ne more sprejemati zakonodaje, zato smo to morali umakniti. Vsekakor je. Yeah. na določenih sektorjih eh, že vzpostavljena zakonodaja o informiranju in eh, o ceni posledic prestrukturiranja za delavce. Zdaj pa si bo treba ogledati, ali je ta obstoječa zakonodaja takšna, da se lahko uporablja ali jo je treba spremeniti. Na področju uh, posvetovanja in dogovarjanja je gotovo še marsikaj, kar se lahko izboljša. Ampak ampak predvsem bomo morali ugotoviti, ali imamo dovolj inštrumentov na voljo za to, da se lahko predvidijo posledice prestrukturiranja vnaprej in da se pripravi takšno prestrukturiranje ali ne. Vsekakor pa bomo morali počakati na to, da bo eh, do te ocene narejene, preden bomo eh, lahko sprejeli konkretne ukrepe. Besedo dobi eh, gospa Komodini Kača iz odbora za kulturo in skupine ELS. Evropska komisija mora zagotoviti nove pobude za ustvarjanje delovnih mest in pa za zagotavljanje gospodarske rasti. Kako boste zagotovili ustrezen izobraževalni sistem za vzpodbujanje rasti v Evropi? Kako boste kot komisarka prispevali k mobilnosti mladih? Kako boste prispevali k razvijanju uh, ustreznih kvalifikacij med mladimi? Kako boste zagotavljali zaposljivost mladih? Do septembra 2014 naj bi le dve državi začeli uporabljati sredstva eh, iz eh, jamstva za mlade. Države članice eh, torej neučinkovito uporabljajo ta sredstva. Kako se namravate soočiti z tem problemom? Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Boljša povezanost med področjem izobraževanja in trgom dela je ena izmed naših prednostnih nalog. E, ta nova komisija bi želela temu področju pripisati še več pozornosti, kot ga je v prejšnjem obdobju. To je zelo pomembno da se povezovanje med izobraževanjem in e, področjem zaposlovanja nadaljuje. In tudi to sodelovanje med obema eh, generalnima direktoratoma. To je več kot samo simbolično sodelovanje. Eh, na tem področju je treba res še zelo veliko narediti in to nameravamo. Dobro eh, vemo, sicer čeprav se vsi z nami ne strinjajo, da. Eh, izobraževanje samo uh, je povezano z zaposljivostjo in zato lahko veliko prispeva k uh, bolj prožnemu dostopu do delovnih mest. Zdaj pa jamstvo za mlade. Uh, izvajanje te pobude nekoliko zamuja. V nekaterih državah so, nekat, so operativni programi se uvedli precej hitreje kot ponavadi. Mislim, da v Franciji in Italiji že imajo svoj program, v Litvi mislim, da tudi. Um, tako da ocena izvajanja teh programov se strani komisije pa je nekaj, kar zahteva malo več časa. Vsega še nismo uh, mogli proučiti, vsekakor pa vemo, da se marsikaj dogaja. Določena sredstva iz Evropskega socialnega sklada se uporabljajo v ta namen. Uh, um, in tudi iz drugih virov, tako da vse to skušamo zdaj uskladiti. Uh, želimo doseči, da se bodo vsa sredstva, ki so temu namenjena v prihodnjem okviru, tudi uporabijo z namenom doseganja pravih ciljev in izvajanja e, strukturnih reform za boljše perspektive za mlade. Gospa Marija Žuao Rodrigež. Uh, e, and... Ta seja se počasi zaključuje in gospa Tyson, potrebujemo jasne zaveze za vaše strani. Potrebujemo jasne zaveze. Vsi smo prepričani, da bo uspešnost prihodne Evropske komisije odvisna od tega, ali bo znala znižati brezpaselnost, zmanjšati revščino in uh, nadzorovati socialni dumping. Zato verjamemo, da se morate boriti za politike ki bodo podpirale razvoj gospodarstva. Zauzemati se morate za močne socialne cilje v strategiji Evropa 2020 v splošnih priporočil oziroma v specifičnih priporočilih za države članice. In sicer eh, znotraj svežnja uh, za ulaganja in razvoj. Osredotočiti se morate predvsem na evroobmočje. In moje vprašanje je,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 in uresničenju rezultatov. In zato potrebujemo merljive cilje, kazalnike, ki nam bodo pokazali, ali ta politika deluje. Struktura, ki si jo je zamislil gospod eh, Jean-Claude Juncker, eh, temelji na sodelovanju med posameznimi komisarji. Med komisarji. Eh, ne gre za to, da bi posamezen komisar delal samo izključno na svojem področju, ampak gre za skupno delo, za sodelovanje in vprašanje zaposlovanja in dela ter vprašanje izobraževanja je vprašanje, s katerim se bodo ukvarjali vsi člani kolegija. Tako da bo naša prva naloga sodelovanje pri pripravi vseh inštrumentov, kot sem že povedala, ki, katerih namen je doseči, da bodo mladi lahko prišli do dela, da se bodo lahko razvijali na svoji izobraževalni in poklicni poti. Ehm, znotraj e, semestra za ekonomsko in e, monetarno politiko bom seveda sodelovala z komisarjem Moskovicijem in skupaj bomo delali na tem, da bomo vzpostavili socialne kazalnike in zagotovili, da bodo ti imeli v pogajanjih primerno težo. Trenutno se jih obravnava bolj kot stranske kazalnike, zdaj pa želimo doseči, da bodo imeli isto težo, kot jo imajo gospodarski kazalniki. Tako da potrebuje, da bomo imeli isto tisto poglobljeno analizo na socialnem področju kot na gospodarskem področju in da bomo na tej podlagi lahko pripravili specifična priporočila za posamezne države članice. Torej, to je naloga, ki je pred menoj in nadzor, ki ga bom morala zagotavljati in lahko vam zagotovim, da to nameravam. Uh, v celoti izpeljati. Zdaj pa dajem besedo Sabine Ferhajn, ki zastopa skupino ELS, pa tudi odbor za kulturo. Gospa kandidatka za komisarko. Države, ki so uvedle dualni izobraževalni sistem, imajo eh, nizko raven brezposelnosti. Eh, tega sistema sicer ne bi smeli usiljevati vsem eh, državam članicam, ampak eh, zgodnje sodelovanje med eh, podjetji in pa izobraževalnimi ustanovami lahko pomaga pri boju proti brezposelnosti med mladimi, ravno tako, kakor tudi poklicno izobraževanje. Ali boste uspodbujali dualni sistem izobraževanja kot vzgled za Evropsko unijo? Eh, kaj pa vse življensko učenje, eh, kaj menite o uspodbujanju eh, programa Grundtvig in pa o razvijanju tako imenovanih mehkih veščin. Tukaj se uporabljajo sredstva Evropskega socialnega sklada. Ehm, Hvala lepa, dragi kolegica. Ja, ta dualni sistem izobraževanja je pomemben inštrument, o tem smo že govorili. To je metoda, ki prinaša izredno pozitivne rezultate. Ima rezultate dejansko, zagotavlja boljši dostop do trga dela in hkrati nudi dobro izobraževanje. Ampak, kot ste sami rekli, nimamo. Uh, enovite rešitve, ki bi se uporabljala v vseh državah. Lahko se pa učimo iz izkušenj eh, drugih. Zato menim, da je program Erasmus Plus tisti, ki v svojem delu, ki je namenjen za izobraževanje in usposabljanje odraslih, izredno pomemben. Eh, preko tega programa se namreč lahko povezujejo eh, deležniki v različnih državah članicah, se učijo eni od drugih, se učijo o šibkih in močnih točkah programov, ki jih izvajajo. In na tej podlagi bo vsaka država članica lahko izbrala pot, ki se ji bo zdela najprimernejša. Torej, to so sredstva, Eh, ki so namenjena za ta program in ki ne pomenijo samo turističnega sprehajanja udeležencev v programu, temveč dejansko prispevajo k boljšim rezultatom. Že leta ugotavljamo, da je ta sistem izobraževanja izredno učinkovit in zato moramo zagotoviti, da bodo države, v katerih še ni vzpostavljen, odkrile ta sistem, eh, da ga bodo odkrili tudi delodajalci in da se bodo na to pripravili. Eh, izobraževanje odraslih. Problem pri tem je pomankanje pobude. Sredstva za to so na voljo, vendar se ne porabijo. Premalo ljudmi se ukvarja z izobraževanjem odraslih. Uh, lahko bi se v to vključilo 15 odstotkov ljudi, pa se jih samo 10 odstotkov. In zelo malo je tistih, ki se odločijo, da se, bo, da se vključijo za vključitev v te oblike izobraževanja in zato bi morali zagotoviti, da bodo postale dostopne še večjemu številu ljudi. Veronika Lope-Fontanje je zadnja govornica iz skupine ILS. E Hvala lepa, gospa Tejsen. Kot zadnja govornica svoje skupine bi želela javno povedati, kako sem zadovoljna s tem zaslišanjem. Vidi se, da poznate te teme in zelo se zauzemate za boj proti revščini in izključenosti najranljivejših skupin oseb. In zato uh, si res želim, da bomo lahko skupaj delali na tem, da bomo agendo Evropa 2020 lahko premaknili kakšno kakšen korak dlje. Predvsem sem zadovoljna s tem, da ste uh, omenili, da bo prihodnji evropski semester bolj socialni, kot je bil uh, dosedanji in z zavezo za doseganje cilja o zmanjšanju revščine in socialne izključenosti bi vam želela postaviti vprašanje. In sicer, kakšne ukrepe nameravate predlagati za okrepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije in na to še Evropski akt za uh, osebe z invalidnostjo je nekaj, kar še vedno visi v zraku. Ali ga boste spodbudili in kako? Hvala. Eh, eh, ja. Hvala lepa za ta vprašanja. Torej, to, da bo evropski semester postal bolj socialen je nekaj, kar lahko samo še enkrat ponovim, pri tem lahko računate name, saj bom v sodelovanju s kolegi res delala na tem. To je cilj, ki nam je skupen znotraj komisije. Delali bomo na tem, da bomo imeli prave kazalnike, socialne kazalnike, ki bodo imeli zdaj več teže eh, ob gospodarskih dejavnikih, kazalnikih in. Eh, ne gre samo za to, da moramo um, poskrbeti za ozaveščanje glede teh kazalnikov, ampak se tudi zauzeti za njihovo boljšo uporabo v državah članicah. E, boljša vključenost socialnih partnerjev v ta, socialni, e, v ta semester. Da, to nameravamo. Že od priprave programa um, pa do priprave specifičnih priporočil za države članice. Vse to je postopek, v katerega vključujemo socialne partnerje, saj eh, morajo pri tem biti vključeni, da jim bomo laže razložili, zakaj gre in laže zagotovili na podlagi dialoga medsebojno razumevanje. Kar pa zadeva osebe z. Hm, Eh, omejeno mobilnostjo in z invalidnostjo. Eh, imamo, vemo, da je več kot milijon oseb z omejeno mobilnostjo eh, se zauzelo za sprijetje te zakonodaje. Vem, da naše službe delajo na tem, da to pripravljajo in gotovo bom se bom temu prednostno posvetila. Čim bo zakonodajni predlog pripravljen, se bomo seveda lahko posvetovali s parlamentom, zato da bomo skupaj prispevali k temu, da bomo invalidnim osebam oziroma osebam z omejeno mobilnostjo omogočili uh, boljši dostop na, ta, uh, na naš trg na naš notranji trg, na katerim jim bomo lahko ponujali inovativnejše in uh, zato tudi cenejše rešitve. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila vsem eh, članom tega odbora in tudi drugih odborov za pripravo vprašanj in za to, da ste seveda zastavili vsa ta zanimiva vprašanja vprašanja gospe Tyson. Sedaj bi rada prosila kandidatko za komisarko, da pogleda kratko zaključno izjavo, 4 do 5 minut ima na voljo in sedaj lahko poveste vse tisto, kar niste smeli povedati v odgovorih na zapletena vprašanja, ker ste se morali umiti na 2 minuti. Torej, beseda je vaša, da prosto oblikujete svoje misli in zaključite to zaslišanje. You, Najlepša hvala. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani poslanci in tudi dragi kolegi. V prvi vrsti bi se vam rada zahvalila za vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Hvala za zanimivo izmenjavo mnen. Naj vam eh, zagotovim sledeče. Če bom prejela vašo podporo, če mi boste izkazali zaupanje, bom eh, obljube spremenila v eh, konkretna dejanja. Pri tem zaslušanju sem vam želela predstaviti svoje načrte. Sodelovala bom seveda z vami, z državami članicami in z socialnimi partnerji. Nova Evropska komisija želi poskrbeti za gospodarsko oživitev in za ustvarjanje novih delovnih mest. Želimo pomagati brezposelnim, da eh, se bodo ponovno znašli na trgu delovne sile, želimo okrepiti njihovo mobilnost in izboljšati njihove, njihovo znanje in njihove veščine. Podpirati želimo tako zaposlene, kakor tudi brezposelne in boriti se želimo proti revščini. Borili se bomo za dobre delovne pogoje, proti socialnemu dampingu in prizadevali si bomo za pravične in enake možnosti za vse na trgu delovne sile. To so zelo jasni cilje, ki smo si jih zastavili. Da bi lahko te cilje tudi uresničili, pa bomo seveda morali uporabiti instrumente, ki so nam na voljo. Prihodnja komisija bo 300 milijard evrov namenila za ustvarjanje novih delovnih mest, 10 odstotkov celotnega evropskega proračuna to predstavlja v mojem portfelju in vsa sredstva bom osredotočila na cilje, ki sem jih ravno kar izpostavila torej na ustvarjanje novih delovnih mest, krepitev socialne pravičnosti in boj proti revščini. Jamstvo za mlade bo ena izmed mojih glavnih prednostnih nalog in ta instrument mora biti povsem izveden v vseh državah članicah, pri tem ne želim nobenih zamud. Potrebujemo konkretne, merljive in e, dolgoročne rezultate. Seveda je to povezano z evropskim semestrom. Potrebne bodo reforme v državah članicah, ki jih bo potrebno oceniti tudi iz eh, socialnega vidika. Dragi kolegi, nova komisija želi doseči te cilje združena, enotna in pod vodstvom Jean-Claude Junckerja. Pri tem želimo sodelovati z tem parlamentom in seveda z državami članicami in socialnimi partnerji. Vemo, seveda, da se srečujemo z velikimi izzivi in eh, uspešni bomo le, če se bomo z temi izzivi soočili skupaj. Če bomo čez pet let lahko rekli, danes imamo v Evropi več delovnih mest in eh, manj revščine, potem bomo vedeli, da smo res spremenili življenja državljanov kot sem dejala v svoji uvodni izjavi, je najpomembneje to, kar Evropa pomeni državljanom. Najlepša hvala za vaše sodelovanje. Še enkrat najlepša hvala, gospod Tyson. Hvala lepa vsem poslancem, ki ste sodelovali v današnji razpravi. Seja koordinatorjev bo potekala za zaprtimi vrati. Ocenili bomo današnje zaslišanje in ta seja bo potekala od enih do dveh v dvorani ASP 5G2. Seja koordinatorjev za oceno tega zaslišanja bo torej ob enih v dvorani ASP 5G2. Najlepša hvala.